Hello, good afternoon to everybody. Dobar dan vsem skupaj. Nadaljevali bomo z delom eh, tega pomembnega seminarja in sicer bomo začeli z drugim panelom, ko gre za eh, sodelovanje državljanov. Današnja dopoldanska razprava je bila zelo intenzivna. Obravnavali smo konkretne primere, ki so včasih neupravičeni, gre za ovire, ki še vedno obstajajo na poti popolnega eh, izvajanja pravic, ki jih imajo držav, državljani. Šlo je predvsem za eh, mobilnost evropskih državljanov znotraj EU. Birokracija povzroča velike težave. Premalo je informacij. Eh, tu smo slišali primire, konkretne primire. Tudi odbor za peticije se, obravnava, se ukvarja s tem. In eh, prav gotovo eh, odbor za peticije še, je še posebno dobro obveščen o vseh teh zadevah. 2012 smo dobili več kot 1300 peticij. Instrument peticije je, pe, je instrument, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in to je priznan inštrument v tej pogodbi. Vsak državljan ima pravico, da se lahko obrne na Evropsko inštitucijo, na Evropski parlament in da eh, se pritoži zaradi neuporabe evropskega prava strani nacionalnih organov ali pa tudi, da sodeluje pri eh, evropskem zakonodajnem procesu. Zdaj že nekaj let predsedujem temu odboru, sem že štiri leta skoraj predsednica in videla sem, kako dobro eh, eh, se je uveljavil ta inštrument. Včasih je nam je uspelo z pomembnimi peticijami se vključiti tudi v zakonodajno razpravo. Eh, na primer pri sporazumu akta se je to zgodilo ali tudi pri politiki o ribištvu se je to zgodilo pred kratkim. Kot odbor za peticije eh, se sodelujemo z velikemu številu ljudi, naprimer dva milijona eh, so je izrazilo skrb v zvezi s porazumom akta in naslovilo ti skrbi na odbor za peticije. Pri ribištvu pri ribolovu pa je 900 tisoč ljudi se obrnilo na naš odbor, kaj bi evropski zakonodajalec naj bi upošteval eh, probleme, s katerimi se oni so učejo, na katere so opozorili. To ne pomeni, da je pravica, ki jo zagotavlja pogodba, da uh, uh, torej tudi če nekdo individualno, ehm, če nek posameznik eh, ne more uresničiti svoje pravice, se prav tako lahko obrne na nas, ne samo, to ne velja samo za skupine, gre za naspla, nasplošno, za sodelovanje. Torej, <clears throat> veliko je bilo naporov, eh, kar je vse vplivalo tudi na oblikovanje pogodb. Eh, v zvezi z eh, sodelovanjem civilne družbe v Evropi. Eh, Lizbonska pogodba je z listino o temeljnih pravicah spostavila tudi to, da je pri 90 odstotkih zakonodaje Evropski parlament so zakonodajalec tako je zagotovljena večja demokratična participacija pri nastajanju evropske zakonodaje. In razen tega <clears throat> smo eh, uvedli tudi eh, evropsko državljansko pobudo, ki je velikega pomena. Tako imajo eh, ljudi možnost, če jih je en milijon in so iz sedmih držav, da predlagajo Evropski komisiji nov zakon. Odbor za peticije je neposredno vključen v postopek sprejitja eh, pobud, ki jih predlagajo državljani. Eh, sodelovali smo pri uredbah, ki to urejata eh, <clears throat> in sicer postopek za izvedbo državljanske pobude. In naš odbor bo eh, vključen tudi pri tako imenovani audiciji, ki je predhodni postopek pred. Eh, Preden se komisija potem uh, ukvarja s tem predlogom. Zbiranje podpisov uh, je seveda temeljno vprašanje politične participacije in s tem se danes ukvarjamo. Um, in tudi pobuda Let me vote, uh, uh, se pravi, da naj bi imeli državljani možnost uh, pravico voliti tam, kjer stanujejo, torej ta pobuda naj Eh, bi tudi odpravila izgubo volilne pravice v državi, iz katerega prihajajo eh, ljudje, ki se naselijo, ki drugi. To je problem, ki je med pogostejšimi, eh, s katerimi se ukvarja naš odbor za peticije. In <clears throat> to eh, opozarja tudi na Ne kratek stik ne moremo na eni strani spodbujati svobode gibanja, na drugi strani pa ignorirati hude posledice tega, kot je naprimer oduzem volilne pravice, da ne omenjam drugih eh, zadev. In eh, to pomeni, da moramo prevzeti tudi odgovornost za iskanje rešitev. V Italiji, v moji državi, eh, smo ugotovili tudi nadaljno pomakljivost sistema in sicer pri mladih, ki Ehm, so v različnih državah ehm, na študijskem bivanju v okviru programa Erasmus. In ti študentje so se morali odpovedati volilni pravici, razen če bi prevzeli velike stroške za to, da se, bivajo, da se vrnejo domov, zato da lahko um, izkoristijo to pravico. Uh, pa dneje bomo slišali tudi konkretne izpovedi o tem, pričevanja in sicer eh, angližinja bo poročala o tem, ona je v, predlagala peticijo in govori o tem, s kakšnimi težavami se je soočala pri izvajanju te volilne pravice in sicer na osnovi eh, sklepa, ki naj bi ga odložile evropske inštitucije. Eh, In nastal pa je problem zaradi tega, kar se je pred nekaj časa preselila iz eh, Združenega kraljestva v, v Španijo. Svoboda gibanja je med glavnimi stebri Evropske unije in ko se sprašujemo o vsebinah pravic v zvezi z evropskim državljanstvom, moramo to seveda povezati s tem pomembnim stebrom Evropske unije. Eh, volilna pravica pa je eh, temeljni izraz aktivne participacije državljanov eh, v eh, političnem življenju. <clears throat> In še bolj se moramo letos posvetiti tem temam, kajti letos proslavljamo leto evropskega državljanstva in treba je odpraviti ovire eh, pri izvajanju te volilne pravice. To je bil samo kratek uvod. <clears throat> In drugi uvod bo podal uh, eh, Jorg Gemesi, ki je župan občine Gödele in govoril bo predvsem tudi o volilni pravici državljanstvu e EU in volilnih pravicah eh, in je zato tudi poročevalec odbora regij. <clears throat> Torej, kakšne inštrumente za vključitev, kakšni eh, inštrumenti so na voljo, da nekdo, ki se preseli v drugo državo, lahko uživa vse te pravice. Vsem nam želim uspešno delo in upam, da. Eh, bodo išli iz današnjega dela koristni elementi za iskanje rešitev. In upam, da ne bo eh, do danes potekali samo teoretske razprave. Hvala. Eh, Hvala lepa, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Eh, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tej razpravi in da lahko izmenjamo mnenja o lokalnem in regionalnem vplivu državljanstva EU eh, e v imenu odbora regije. Glede na to, da smo mi eh, najbližje našim državljanom, so naši člani tudi tisti, ki lahko najbolje ocenijo občutke ljudi in eh, politiki v naših mestih in regijah slišijo in vidijo frustracije državljanov in pa njihovo razočaranje zaradi načina, kako Evropa obravnava in rešuje trenutno gospodarsko krizo. Eh, trenutno javno mnenje eh, dokazuje, da Evropska unija ni samo v finančni in gospodarski krizi, ampak da Evropa trpi tudi zaradi krize zaupanje to ni nekaj novega, to javno nezaupanje. Izziv ponovne vzpostavitve zaupanja državljanov je bil na naši agendi in na agendi drugih institucij že več let, vendar se stvar eh, poslabšuje. Jacques Delors nam je že pred mnogimi leti rekel, nihče se ne zaljubi v skupni trg. In želel bi dodati, da nihče se ne zaljubi eh, v konkurenčnost, tudi ne. Eh, In naj ne pozabimo ogromne spremembe, ki so se dogodile od takrat, ko je bil Jacques eh, Delors na čelu Evropske komisije. Takrat eh, smo govorili še o Evropski gospodarski skupnosti. In danes imamo drugačno Evropsko unijo, eh, imamo polno delojoč Evropski parlament, imamo eh, zastopane tudi lokalne in regionalne oblasti. To bi moralo povedati dosti več, kot je videti. Mogoče se niti nismo zavedali vseh sprememb, ki so se dogajale in jih nismo vključili v svoje vsakodnevno delo, tako kot bi morali. Prepričan sem, da imamo elemente v svojih rokah, da izgradimo eh, novo zgodbo o Evropski uniji, eh, ki bi prinesla odgovore na zahteve državljanov. Podlaga za to je, in dovolite mi, da se tako izražam, je manjkajoči ali bistveni člen, to pa je državljanstvo EU. Seveda mi ni treba, da vas posebej spominjam na to, da je e, evropsko državljanstvo koncept, ki je paralelen nacionalnemu državljanstvu in e, ki spremlja tudi regionalno in lokalno identiteto vsakogar. Vendar pa evropska, eh, evropsko državljanstvo ni prazna školka. Spremlja še druge pravice, ki so definirane in opredeljene v pogodbah in v listini temeljnih pravic Evropske unije. Državljanstvo EU dodaja osebno dimenzijo, gospodarski in politični dimenziji zadnjih eh, desetletij in je več kot samo simbolično. Vsak dan dokaz, dokazuje, da je dodana vrednost Evropske unije. Dovolite mi, da rečem, da je to najboljše dopolnilo naše mantre o miru in stabilnosti v Evropi in izven nje. Pravice državljanov Evropske unije so tudi del našega odgovora na mnoge izzive, ki se danes pojavljajo pred nami, zlasti eh, na izzive na lokalni in regionalni ravni. Pravica do prostega gibanja, ki je bila na agendi razprave danes do povdne, je eh, nekaj, kar približa Evropsko unijo državljanov in daje tudi priložnost, da se najbolj izkoristi raznolikost Evrope. Evropsko državljanstvo tudi spodbuja rast, kar gre v korist vsem eh, državljanom. Tema današnjega popodneva to je volilna pravica, aktivna in eh, pasivna, je skupaj z drugimi političnimi pravicami izredno pomembna in je lahko tudi odgovor na kritike zaradi nedemokratične Evrope v narekovajih. In to nam jasno kaže, ne glede na nacionalnost, da je mesto Eh, prebivanja oziroma jezik, ki ga govorijo, najpomembnejše in mora biti tudi zadnji element v evropskem zakonodajnem procesu. Zato je še toliko bolj pomembno, da spodbujamo ljudi, da te pravice uveljavljajo in da se vsi skupaj potrudijo, da ustvarimo realni demokratični prostor za razpravo po celi EU. Lokalne in regionalne oblasti imajo zelo pomembno vlogo na področju zagotavljanja pravic državljanov EU. Regije in mesta lahko prinesejo razliko pri premagovanju mnogih ovir, s katerimi se eh, državljani srečujejo pri uveljavljanju svojih eh, pravic. Mi lahko igramo eh, pomembno vlogo na področju treh glavnih prioritet, ki jih opisuje poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010. O tem smo govorili danes zopovdne. Prva prioriteta je celovito izvajanje pravic državljanov na terenu. Na lokalni in regionalni ravni moramo jamčiti uporabo zakonodaje Evropske unije v naših volilnih okrožjih in moramo sprijeti tašne administrativne prakse in pa tašno kulturo storitev, ki bo dala nekaj mesa na kosti državljanstva EU. Moramo podpirati in če je potrebno tudi izvajati pritisk na naše nacionalne vlade, da bodo branile eh, in tudi optimirale Eh, povezavo med eh, nacionalno in EU zakonodajo. Druga prioriteta je sprejeti ustrezne okrepe in stimulirati uporabo eh, oziroma izvajanje pravic državljanov, da bi se izognili prevelikim in nepotrebnim administrativnim bremenom, ki prinašajo samo stroške in birokracijo. To zlasti velja za nove države članice in njene državljane in vsi smo odgovorni, da te nove državljane spremljamo, državljane, ki bodo preživeli del svojega eh, življenja v EU. In tretja prioriteta je povečati zavedanje ljudi o svojem statusu kot državljanov EU, da jih obvestimo o njihovih pravicah in obveznosti s tem, da razvijamo ustrezno komunikacijo na lokalni ravni. Veliko krat eh, lahko eh, ustvarjamo platforme za demokracijo, za participacijo demokracijo, tako da omogočimo vsem segmentom družbe, da eh, povedo svoje mnenje, da imajo svoj glas. To so odgovornosti, ki jih imamo mi kot politiki, ampak eh, to so odgovornosti, ki jih morajo nositi tudi administracije in pa službe Evropske unije. Evropsko leto državljanom prihaja v pravem trenutku, ravno pred. Eh, volitvami v Evropski parlament, ki bodo leta 2014. Državljanstvo Evropske unije je močan element v razvijajoči se in transnacionalni javni sferi. Ja, pre, verujemo v koncept eh, eh, nastajočega evropskega demosa. Eh, Volitve v Evropski parlament so najvidnejši in najpomembnejši odraz tega novega političnega prostora, ampak evropske volitve niso edini element angažiranja eh, državljanov. Evropsko državljanstvo pomeni tudi revitalizacijo povezave med našimi državljani in Evropsko unijo in sicer vsak dan in evropsko eh, državljanstvo pomeni tudi predpogoj, za ponovno gospodarsko rast na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Nedavne dejavnosti našega odbora ob eh, priliki Evropskega leta 2013 so, eh, eh, se, so bile sprejete za zanimanje med lokalnimi deležniki. Veliko povpraševanje je po, po, po komunikaciji. Razvili smo posebni komunikacijski komplet, tako imenovano orodjo z, pardon, škatlo z orodjem. In eh, prav tako smo pripravili veliko eh, državljanskih potnih listev, ki smo jih že razdelili. Mogoče ste našli tudi kakšno kopijo v svojem svežnju danes. Poleg tega smo sprejeli dve mnenje, ki se nanašata na evropsko državljanstvo. Prepričan sem, da sta obe mnenje tudi lahko podlaga za razpravo danes popovdne. Imel sem možnost, da sem koordiniral mnenje, mnenje o spodbujanju volilnih pravic, bil sem poročevalec. V tem mnenju Pozivamo komisijo naj ukrepa in spodbudi države članice, da tako zagotovi, da bodo te demokratične in temeljne pravice jamčene za vse državljane Evropske unije. In države članice spodbujamo, da zagotovimo, da bodo lahko državljani EU uveljavljali svoje eh, volilne pravice tako, da jim omogočijo voliti ne samo v lokalnih volitvah, ampak če je eh, mo le možno tudi v eh, regionalnih volitvah in zato podpiramo razvoj tako imenovane pobude Let me vote, e, dovolite mi glasovati. To je pobuda evropskih državljanov. E, pred nedavne smo pripravili študijo, kjer smo zbrali dobre primere lokalne in e, regionalne promocije pravic EU. V drugem mnenju, poročevalec je bil Ištvan Serto Radič, pa pozdravljamo predlog za urejanje statuta in financiranja evropskih političnih eh, strank in evropskih političnih fundacij. Pomembno je, da so politične stranke priznane kot evropske stranke, če imajo eh, člane v regionalnih parlamentih in ne samo v nacionalnih. Prepričani smo, da bi take stranke lahko pomagale razvijati ozaveščeno o evropskih politikah in da lahko delujejo kot most med regionalnimi, nacionalnimi in političnimi dejavnostmi v EU. Predstavljajo mnenja državljanov in omogočajo javno razpravo o evropskih vprašanjih, istočasno pa podpirajo tudi interakcijo med vsemi ravni sistema Evropske unije, več uh, ravni, ravnijskega upravljanja. Gospe in gospodje, za zaključek. Uh, želim izkoristiti to priložnost, da vas pozove, da pozovem vse partnerje in deležnike, da prevzamejo svoje odgovornosti, tako da bo to Evropsko leto uspelo. To je apel evropskim institucijam, da se osredotočijo v vseh svojih dejavnostih na evropsko državljanstvo. Ne samo v komunikacijskih kampanjah za to evropsko leto in ne samo leta 2013. Listina o temeljnih pravicah mora biti vogelni kamen pri oblikovanju vseh bodočih politik v naših vsakodnevnih dejavnostih. Dodajanje emocionalnih vrednot racionalnemu in funkcionalnemu Eh, teleso eh, Evropske unije. Bo pomembno, treba je najti tudi načine, kako povečati eh, udeležbo državljanov in tako prispevati k postopnemu ustvarjamo evropske javne sfere in skupne evropske identitete. Ravno tako želim spomniti kolege drugih institucij, da preznajo in izkoristijo potencijale regionalne in lokalne ravni in da vključijo regije in mesta v vse strategije, ki se nanašajo na državljane. Evropske demokracije ne bo, če ne bomo imeli zdrave lokalne demokracije. To je tudi apel vsem politikom na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Naredite vse, kar je v vaši moči, da, lahko, da pospešite in spodbujate koncept državljanstva EU in pa eh, uveljavljanje pravic, ki so povezane eh, z vašo volilnim okrožjem. Zavedajte se dodane vrednosti ne samo za življenje vaših državljanov, ampak tudi za mednarodno dinamiko in demokratično podlago za vaše volilno okolje. In končno, To je tudi poziv vsem državljanom, nam vsem. In državljanstvo v EU ni neka e, igračka ali e, seznam za nakupovanje. To je stvar deljene odgovornosti in aktivnega angažmaja. Da, z naše strani bomo naredili vse, da se boste počutili kot doma, kjerkoli v EU boste in da se boste počutili evropejci vsakeč, ko boste doma. Hvala za vašo pozornost. You, in hvala tam, vam, gospod Žanesi. Sedaj gremo pa naprej. Drugi panel. In vesela sem, da lahko besedo predam gospe Antigoni Papadopolo. Se opravičujem za napačno izgovorjavo. Prosim, gospa. Papadopolu. Ona bo moderirala popodansko razpravo. Najlepša hvala vsem. afternoon, everybody. E, dober dan vsem skupaj. Kot ste ravno kar slišali, e, mi je ime Antigoni Papadopoulos. Prihajam z Cipra. No, izgovarjanje tujih imen je vedno nekoliko e, težka stvar, zato se že vnaprej opravičujem, če bom naredila pri vaših imenih kašno napado. Obema govornikoma, gospe Maconi, gospovo Vanesijo, se zahvaljujem za uvod v to razpravo o aktivni udeležbi v političnem življenju Evropske unije. Dovolite mi, da vam še povem še to, ker ni dovolj prostora tukaj na predsedstvo, bo nekaj predavateljev govorilo iz prve vrste, vidim, da že sedijo na svojih mestih. Dovolite mi, da predstavim. eh, svoj eh, nagovor. Pet minut bom govorila. Gospe in eh, gospodje, eh, to razpravo je organizirana Evropska komisija in Evropski parlament in to je odlična priložnost v začetku letošnjega leta, leta Eh, državljanov, da združimo politike, strokovnjake in civilno družbo in da lahko skupaj razpravljamo o tem, kako lahko evropsko državljanstvo postane konkretna realnost v življenju evropskih državljanov. V času gospodarske, politične in socialne krize in samo eno leto pred naslednjimi evropskimi volitvami je ta dialog bistvenega pomena, da evropsko državljanstvo postavimo v sam eh, center eh, politične agende. To je tudi bistveni korak k globlji eh, politični integraciji, ki bo tudi imela demokratično legitimnost. To je tudi en od ciljev Evropskega leta državljanstva, to je leto 2013, sem poročevalka v imenu odbora Libe v Evropskem parlamentu. Res je, da je nadaljevanje eh, poročila iz leta 2010 in, potem, eh, in da rezultati javnega posvetovanja odkrivajo, da je veliko napredka bilo narejeno, vendar pa še vedno obstajajo ovire in te ovire moramo obstraniti, če želimo, da bojo državljani v celoti uživali svoje pravice. Zato moramo poslušati državljane, moramo jih spodbujati, da povejo svoje mnenje, moramo spodbujati njihovo aktivno sodelovanje, aktivno deležbo v političnem življenju Evropske unije. Treba je zagotoviti dialog med državljani in uh, ustvariti pravo evropsko javno sfero, kjer bodo državljani lahko izražali svoje ideje in pomisleke v zvezi z razvojem EU. To je drugi eh, da, dan eh, Evropskega leta državljanstva. Lizbonska pogodba zahteva dialog z državljani s tem, da spodbujamo izmenjave med državami, članicami in pa tistimi, ki sprejemajo odločitve. Naš eh, dialog mora biti vsakodnevno načelo in dialog mora biti podlaga vsakršnega odločanja. Eh, državljani hočejo bolje razumeti odločitve, ki se sprejemajo v njihovem imenu. Želijo tudi premestiti razkorak med civilno družbo in pa tistimi, ki sprejemajo odločitve v Bruslu. Želijo več dostopa do informacij in eh, želijo, da se tudi sestanke komisije prenašajo po spletu, tako da se s tem poveča Transparentno. Vse to bo ustvarilo aktivno eh, državljanstvo in participativno demokracijo, kar bo tlakovalo pot k rešitvam, ki jih potrebujejo ljudje za reševanje svojih problemov. To velja tudi za eh, volilno eh, pravice eh, za leto 2014. In zato se bomo mi govorci danes osredotočali na participativno demokracijo in politične pravice državljanov EU. Raven Eh, aktivnega sodelovanja državljanov je kazalnik, kako zdrava je demokratična integracija. To je tudi kazalnik delovanja demokracije, to je tudi kazalnik socialne eh, kohezije in pa vzajemnega zaupanja. Na prejšnjih volitvah je bila odeležba eh, res izziv. V večini držav članic je šlo na voliča manj kot 50 odstotkov državljanov. In manj kot 30 odstotkov EU državljanov meni, da lahko osebno vplivajo na procese EU. Kar zadeva eh, pravico do volitev oziroma volilno pravico, je to tudi aktivna eh, udeležba oziroma to pomeni aktivno udeležbo. To je tudi način, kako se ljudje lahko počutijo vključeno v družbo države prebivanja. Na, zato je bistvenega pomena, da v tej razpravi najprej razpravljamo o pomenu aktivnega sodelovanja državljanov v demokratičnem življenju EU in o načinih, kako to spodbuditi. Drugič, najti moramo načine, kako okrepiti evropski demokratični proces. Tretjič, okrepiti moramo odgovornost institucij Evropske unije in poleg tega se bomo osredotočili tudi na odzem volilne pravice, se pravi eh, odzem pravice na eh, volitve v, nac v nacionalnih voditvah tistim, rezidentom, ki živijo v neki drugi državi eh, članici že nekaj časa in na ta način ne morejo te pravice uveljavljati. 62 odstotkov respondentov oziroma odeležencev v eh, anketi je medilo, da za tako cen volilne pravice ni nobenega razloga. Zato bomo skušali ugotoviti, kakšen bi bil najboljši način, da rešimo tudi to težavo. Preden dam besedo s našim eh, kolegom, bom dala še nekaj besed. Eh, Evropsko leto državljanstva eh, je leto za Evropo. To je leto za ki je pomembno za vse nas. Ne smemo eh, zamuditi te eh, priložnosti, da skupaj ukrepamo, skupaj delujemo, da sodelujemo. Moramo povedati, da smo člani iste družine in da si zaslužimo pravico do skupnega evropskega državljanstva posod brez vsakršne diskriminacije. Upam, da bomo imeli odprto razpravo in upam, da bomo na ta način okrepili naso skupno vizijo za boljšo in globjo evropsko integracijo z močnem demokratsko podporo. Upam, da bo evropsko eh, leto državljanstva odprlo novo ero za odeležbo državljanov v demokratičnem in političnem življenju Evropske unije. Veselim se plodne razprave. Hvala. So on the list, the first speaker is Mr. Antonio. Naslednji govornik je Antonio Lopez iz Truiz White, generalni sekretar Evropske ljudske stranke, ampak ki ga ni z nami, zato dobi besedo Jonek Polet, namestni generalnega sekretarja stranke Evropskih socialistov. Gospod Polet, beseda je vaša za pet minut. Merci beaucoup, madame la présidente. Je vous remercie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi odborom Peti Libe in Juri za to dejavnost eh, za, ta, eh, za to srečanje, ki je namenjeno razpravi o eh, državljanstvu v Evropski uniji. To je pomemben dogodek. V petih minutah bom skušal razložiti, kaj socialistična stranka dela v tem težkem obdobju za Evropsko unijo in kaj delamo tudi eno leto pred evropskimi volitvami, ki so seveda veliki siv za nas vse. Žal pa se o teh eh, volitvah izven eh, te stavbe praktično ne govori. In vidimo, da je v določenih državah eh, prisotno tudi predvsej indiference do tega dogodka. In za evropske socialiste je to velik izziv, za ta izziv se že pripravljamo. No, kratko bom skušal povedati s tremi P. Treba je politizirati evropsko sceno, eh, personalizirati evropsko razpravo in eh, tretji P je participacija, deležba, če želite. Eh, najprej politizirati. Za nas, ki smo v politiki, je to normalno. Vidimo, da obstaja na evropski ravni razlika med levico in desnico vendar pa evropski državljani tega ne razumejo. Če, stri, če razumejo, da je ta delitev na nacionalni, regionalni ravni, jim je nekoliko manj jasno, da se to dogaja tudi na ravni EU. Torej, sedaj smo v politični situaciji, kjer obstaja nasprotje med levico in desnico in pomembno je, da se tudi pokaže na to razliko. Od začetka krize leta 2008 vidimo, da imajo politične stranke različne pristope do te krize. Kot evropski socialisti imamo pristop, ki eh, podarja pomen rasti, menimo, da eh, politika varčevanja ni dovolj, da je treba najti alternativne rešitve, da se spodbudi zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, kajti vidimo, da je brezposelnost mladih v mnogih državah izredno visoka in zato je treba pokazati, da imamo tudi na evropski ravni alternativne rešitve, ki jih želimo predstaviti. To je prva stvar. Drugič, personalizacija. Vi, vidimo, da veliko državljanov ne ve čisto dobro, kdo jih eh, predstavlja na evropski ravni. Leta 2014 bo prišlo do večje spremembe. Vsa vsaka eh, politična družina bo predstavila enega kandidata za predsednika Evropske komisije. Eh, Socialistična stranka bo pripravila eh, kandidaturo in mislim, da je to koristno, da je to nekaj dobrega za naslednje volitve. Imeli bomo enega kandidata ali kandidatko, imamo postopek kandidature, ki je jasen, demokratičen, začeli bomo eh, oktobra in končali januarja naslednje leto. In eh, Imeli bomo skupen manifest in skupnega kandidata oziroma kandidatko. To torej, je drugi P. Participacija. Pomembno je, da znamo vključiti eh, državljane PS in skupino eh, S in D. Smo lansirali več stvari, recimo Eh, kampanjo za obdavčanje eh, finančnih transakcij, potem eh, tako imenovano vprašanje jamstva za mlade. Zadnja leta smo delali na tem in svet bo o tem sprejel tudi svoje sklepe. Torej, to moramo še naprej podarjati. Kaj težav je tako, da v mnogih evropskih državah udeležba na evropskih volitvah pada. Vidimo, eh, da tudi tam, kjer smo omogočili udeležbo drugih državljanov na lokalnih in regionalnih volitvah, vidimo, da jih ni veliko. In eh, mislim, da je pomembno, da eh, pokažemo, kakva je razlika med levo in desno politično osmeritvijo. Kajti sedaj se ponovno pojavljajo stari evropski mo, eh, demoni, populizem, nacionalizem, ki žal nosijo seboj tudi veliko nevarnosti, eh, veliko več ljudi pa tudi glasuje v tej smeri. In vidimo, da se populistična gibanja in nacionalizem večajo v mnogih državah. Eh, kot je nekdo rekel, treboh eh, zveri je še, je še vedno roden in zato moramo mi najti alternativne rešitve za to situacijo, tako da se bodo lahko eh, državljani ustrezno odločali. Hvala. Na evropskih volitvah. Hvala. Much, eh, Paulette, have... Hvala lepa. Gospod Polje, dotaknili ste se zelo pomembnih političnih stvari, udeležba mlade in brezposelnost, vse to ste omenili. Omenili ste številne ideje, ki so vključene tudi v akcijski načrt. O tem bomo razpravljali kasneje in o tem bomo povedali še kaj več. Sedaj pa pozdravljam gospoda Antonija Lopeza iz Truiza Vajta, generalnega sekretarja Evropske ljudske stranke in pa člana odbora za pravne zadeve v Evropskem parlamentu. Dobrodošli, beseda je vaša za pet minut. Um, is there a Spanish translation, by the way? Okay. Imamo tolmačenje iz španščine. Dobro, odlično govoril bom v španščini. Najprej bi se rad zahvalil komisarki Redingovi za a, njena prezadevanja, kajti ona je soorganizator, soorganizatorka tega dneva. Njeno delo je zelo pomembno, kajti tukaj gre za evropske državljane in za evropsko državljanstvo. Zato se ji lepo zahvaljujem. Dobro je, da danes govorimo o politični udeležbi evropskih državljanov, kajti leta 2014 bomo imeli evropske volitve. In moj kolega iz vrsta socialistov je dejal, da je eh, to za evropske stranke zelo pomembno. Mislim, da je pred nami velik preizkus. Upam, da nam bo uspelo pri naslednjih volitvah okrepiti resnično državljansko udeležbo. Evropske volitve ne bi smeli biti več nacionalne volitve, kar so danes, kjer eh, seveda govori o nacionalnih temah. Prepričan sem, da se 80 odstotkov tem v volivnem boju posveča pravzaprav nacionalnim temam. In mislim, da bi se morali pogovarjati z državljani in poskušati bi morali na dnevni red volivnega boja uvrstiti vsaj 15 odstotkov evropskih tem naprimer, kar se tiče predsednika Evropske komisije, večine, eh, večina političnih strank meni isto v zvezi s tem. Razprava bo temeljila seveda tudi na različnih ideoloških predstavah hrčanskih demokratov in pa socialistov, ampak vendarle ne želimo, da parlament postane tribuna skrajnih eh, strank. Mislim, da je treba zelo jasno razločevati. Torej, govorim o levem in desnem skrajništvu, govorim o euroskeptikih. To so zelo različni pojavi in na različen način se je treba boriti proti njim. Kar se tiče um, naprimer euroskeptikov, moramo biti tudi samokritični. Evropski državljan mora postati akter tega, kar se dogaja v Evropski uniji. In zato so nas um, svobodno izvolili v Evropski parlament na demokratičnih in svobodnih volitvah. In mi sprejemamo odločitve in imamo vpliv na razvoj v Evropi, ne samo v Evropskem parlamentu, vplivamo tudi na druge evropske inštitucije. Evropska ljudska stranka si je zastavila zelo ambiciozen dnevni, nači, eh, dnevni načrt eh, za volivni boj za evropske volitve. Seveda želimo eh, na podlagi volivnega boja izdelati tudi informacijsko kampanjo. Verjamem v eh, načelo subsidijarnosti. Sem sicer predstavnik Evropskega parlamenta, ampak regionalni ministri moje države in pa drugih držav so tisti, ki bi morali govoriti o Evropi. In sicer ne samo na evropskih volitvah, ampak tudi na regionalnih in lokalnih volitvah. Ne more iti samo zato, da eh, govorimo o regionalnih skladih. Treba je razpravljati tudi o temah, ki dejansko zadevajo evropske državljane. To je naša želja in upam, da nam bo socialistom uspelo, pa tudi liberalcem in pa Evropske ljudske stranke. Upam, da bomo dejansko v spredje postavili tiste teme, za katere se državljane Evrope zanimajo. Ni treba, da se sedaj. Uh, spuščamo v razprave, um, ki eh, jih vodimo tukaj v evropskih inštitucijah in ki morda niso tako zanimive za evropske državljane. Mislim, da moramo tesno sodelovati in seveda obstajajo ideološka razhajanja med nami, ampak eh, to je povsem jasno, potrebujemo eh, pravičen boj idej. V tem volivnem boju pa moramo vse čas upoštevati, da bi morala biti Evropska unija glavni akter pri teh volitvah. Hvala lepa. Evropska ljudska stranka pa vam bo seveda vse čas eh, na razpolago za vprašanje in za razprave. In seveda vam bomo nudili odgovore na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Lopez Istruis White. Naslednje leto bomo doživeli preizkus, kajti želimo si, da bi več evropskih državljanov volilo na evropskih volitvah. To bo velik izziv, da bi se politiki in pa mediji v eh, državah članicah bolje posvetili evropskim temam. Naslednji govornik pa je gospod Heinz Becker, moj kolega, sedi na moji desnici, je poslanec Evropskega parlamenta. Lepo pozdravljeni, gospod Becker. Vi ste eh, poslanec iz odbora za peticije, tudi vi dobite besedo za pet minut. Eh, predsedujoča, sem član Evropske ljudske stranke in pa član Evropskega odbora za peticije. Evropo in pa evropsko državljanstvo doživljam eh, v zelo konkretni obliki. Tako je namreč, da imamo 500 milijonov evropskih državljanov, In vsak od njih lahko v našem odboru išče pravico. In tako vstopimo v neposredni dialog eh, s tem človekom in sedimo tako, kot mi danes sedimo. Pogovarjamo se človek s človekom. Če želimo razumeti evropsko državljanstvo, moramo priznati, da nam v javnosti to ni uspelo. Tudi nam ni uspelo, da bi se bolje približali ljudem. Mislim, da moramo ustvariti pravilne povdarke in mislim, da moramo evropsko državljanstvo razumeti kot našo glavno nalogo. Nekatere vidike so nesporno osvetlili že moje predgovorniki. Pa vendarle bi rad povedal nekaj bolj konkretnega, kar se tiče izvajanja. Da, želim biti tudi samokritičen. In hvala lepa da je Evropska komisija v svojih poročilih o evropskem državljanstvu opozorila tudi na kritiko in se odzvala na njo. To je pomembno za naše delo. Sem državljan Avstrije in sicer sem prepričan državljan Avstrije, sem pa tudi prepričan državljan Evrope. To ni nikakršno nasprotje. Ampak eh, tega mnenja niso tudi drugi, kajti večina ljudi meni, da so ali to ali ono. Imamo pravice, imamo dožnosti, imamo možnosti in priložnosti. In to v vsakršni starosti. Ni dovolj, da državljanske pravice, ki jih naši sodržavljani ne poznajo, eh, da jih napišemo na papir. Mislim, da moramo začeti te pravice tudi sporočati in približati našim državljanom. In eh, leto državljanstva, leto 2013 je zato dobra priložnost. Kako naj evropske državljani pre, pripoz, preznajo in, priznajo in prepoznajo in razumejo svojo pravico do prostega gibanja, če ne vejo, kako naj eh, izvajajo oziroma uživajo svoje pravice socialnega zavarovanja v eni ali v drugi državi članici kako naj evropski visokošolski prostor, kjer velja prosti dostop do izobraževanja, obvelja, kako naj ga razumajo ljudje, o tem vsi predavamo, če pa priznavanje študijskih programov ne velja niti v lasni državi, naprimer eh, semester medicine na univerzi eh, v Gracu se na Dunajski univerzi ne prizna. In ko gre za čezmejno zdravstveno skrbstvo, kako naj to razložimo državljanom, če imamo naprimer Evropsko zdravstveno kartico, to je elektronska kartica, ampak te kartice pravzaprav sploh ne moremo uporabljati pri zdravnikih. To so čisto praktični vidiki lahko si predstavljate, da sem se tako nečesa spomnil. In sicer sem se spomnil tega, kako to izvajajo naše države članice, kako države članice obravnavajo te teme. Seveda sem kritičen in prepričan sem, da države članice svojih nalog niso opravile. Konkretni ukrepi na politični ravni morajo poskrbeti za to, da bomo na evropskih volitvah razpravljali o temah, ki so pomembne za državljane. Kaj ti? Smo v času krize in evropskim državljanom je zelo jasno, kakšno vlogo igra Evropska unija. Jasno jim je, da nobene države članice ne bo sami uspelo rešiti problemov. In to je dobro izhodišče za to, da rečemo in sedaj, drage državljanke, možnost, da so odložate. In oba predgovornika sta to jasno povedala, tudi izvolitev predsednika Evropske komisije ne bo potekala tako kot eh, v eh, neposredni obliki eh, izvolitve neke osebe, tako kot naprimer na francoskih volitvah, ampak eh, bodo predstavili eh, kandidate političnih strank. In mislim, da zato potrebujemo neko čisto novo kakovost, pa tudi kvantiteto. Evropski parlament mora tesno sodelovati z nacionalnimi parlamenti. Kajti državljanov v državah članicah ne bomo mogli čustveno pritegniti, če bomo delali drug proti drugemu in to se nanaša na vse ideje, ki že obstajajo. Že danes imamo neke vrste uh, mehko pravico do veta, imamo pravico vrnitve, imamo pravico ponovnega preverjanja, do, ponovnega preverjanja če se državljani izrečajo proti določeni uredbi ali direktivi Evropske, um, Evropske unije. Ampak meni pravzaprav ne gre za to vprašanje, gre mi za sledeče, gre za neposredno sodelovanje odborov kajti na tej ravni sploh nimamo nobene eh, eh, komunikacije, ki bi bila institucionalizirana. Sedaj bom zaključil. V tem kratkem času sem pač želel spregovoriti o tem in imam tri zahteve. Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Vsebino evropskega državljanstva moramo komunicirati in potem imam še poziv za države članice. Vsega tega, torej države članice morajo biti aktivne in morajo vse to tudi finančno in aktivno podpreti. Hvala. Thank you very much, Mr. Becker. Very lively in discussion. Communication, communication, communication. Torej, rekli ste komunikacija, komunikacija, komunikacija. Torej, kako delovati skupaj, kako izkoristiti sinergijo, ne pa vsak posebej. Naslednji, naslednja govornica je Jacqueline Cotteril, britanska državljanka, ki je dolgo časa, živela, ki dolgo časa živi v Španiji in ona je uložila peticijo o odzemu volivne pravice državljanov, ki izvajajo pravico do prostega pretoka. Govorila bo iz prve roke. Na voljo imate Eh, deset minut. Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za to, da me je povabila eh, v Evropski parlament in kjer bom lahko spregovorila o svoji peticiji. Sem Britanka in v Španiji živim 23 let. Izkoristila sem eh, prost protok ljudi. In eh, poleg tega, da eh, živim in delam v Španiji, eh, sem vedno tudi volila na lokalnih in evropskih volitvah in sem tudi kandidirala. Sem pa namestnica župana v Parcentu, to je v provinci Alicante, in več kot ena tretjina tamkajšnjih ljudi niso španci sem e, svetnica in želim obveščati in motivirati evropske prebivalce e, in spodbujam jih, da naj sodelujejo pri evropskih in lokalnih volitvah. Zelo si prizadevamo in tudi rezultat je pozitiven. To, da e, ni veliko mladih, ki bi šli na volitve in to je veliko razočaranje. Zato poskušamo spodbujati njihovo udeležbo. Moja izkušnja v percentu je pokazala, da je vključenost v lokalno politiko pripomogla k integraciji v skupnosti, kajti eh, tukaj gre za dostop do uprave in to je obogatilo tako eh, prebivalce Španije kot pa tudi prišleke. To da, ker sem uh, več kot 15 let eh, živela izven Britanije, sem izgubila svojo pravico do volitve na britanskih nacionalnih volitvah. Tukaj gre za pravilo 15 let, ki velja za tisoče britanskih uh, državljanov, ki živijo v državah Evropske unije. In uh, to je vodilo tudi k številnim kampanjam uh, proti temu, da so nam vzeli to pravico. In odbor za peticije je prejel številne peticije na to temo, uh, to velja tudi za Evropsko sodišče za človekove pravice. In eh, potem je tukaj še eh, pobuda, eh, dovolite mi voliti. Ampak to ne velja samo za britanske prebivalce, številne države članice uporabljajo določene časovne meje, ki vodijo k temu, da izgubite pravico do volitve. Imamo celo novo generacijo mladih voljivcev, naprimer moje tri odrasle ščirke, ki so so podpisnice peticije. One živijo v drugi državi članici sa svojo družino, ampak zaradi pravila 15 let sedaj eh, nimajo voljivne pravice v nobeni od obeh držav. Več takih ljudi je v Evropski uniji in ti predstavljajo tisto, kar je dobrega v Evropi. So dvojezični, multikulturni, strpni, integrirani. In, eh, Zato je nesprejemljivo, da nimajo volilne pravice. Ne smejo se vključevati v politične odločitve, ki zadevajo njihovo prihodnost. Ta Rastoča generacija potencijalnih volitev potrebuje pravico do volitve, zlasti v sedajnem vzdušju, ko vlada precejšna brezposelnost in vrčevanje ukrepi so prizadeli izobraževanje, zdravstvene in socialne storitve in mladi ljudje se bojijo prihodnosti. Komisija je pravilno prepoznala ta nesprejemljiv položaj in sicer v poročilu o državljanstvu leta 2010, takrat so bile izvedena posvetovanja o potencijalnih rešitvah in številni evropski poslanci so aktivno podprli spremembe. Zahvaljujem se gospodu Gomesijo, Gomešu iz odbora eh, regiji, ki je tudi omenil pobudo, dovolite mi, da volim. To, da sedaj ni sprejemljivo, da. Eh, še sedaj nimamo volivne pravice in prosim, da konkretno ukrepate. Treba je umekniti diskriminatorne eh, eh, roke, kajti mladi ljudje bi radi še naprej eh, volili, naprimer na britanskih parlamentarnih volitvah. Želimo ohraniti našo britanskost, govorimo o svoji družini, hkrati pa želimo tudi globoke vezi za novo državo. Tukaj plačujemo davke, vključeni smo v skupnost, smo politično dejavni. In sprej, odločitve, ki jih sprejemajo na regionalni in nacionalni ravni, nas neposredno zadevajo, ampak pri teh odločitvah sploh nismo udeleženi. In eh, spoštovati moram zakone, pri katerih sploh nisem volivno vključena. To je velika ovira za svobodo gibanja. V javnem posvetovanju o državljanskih pravicah iz leta 2012 je 72 odstotkov vprašanjih dejalo, da bi morali imeti pravico do volitve na nacionalnih volitvah v državi, v kateri živijo. 62 odstotkov ljudi pa je dejalo, da želijo, da ne želijo izgubiti, da želijo voliti tudi na nacionalnih volitvah svoje domače države. Um, preden sem šla sem, so mi v domačem volivnem okolju dajali sledeče. Po 25 letih mislim, da bi morali e, imeti vpliv na dnevno življenje v Španiji in prepričana sem, da številni e, izseljenci čutijo isto. Moje hčerke niso mogle voliti na nacionalnih volitvah v Španiji in moja hči pravi, da se počuti kot e, državljanka drugega razreda. Eh, svoboda gibanja eh, je povezana tudi z določenimi olajšavami, naprimer prenosljive pravice eh, za pokojnine, zdravstveno varstvo, izobraževanje in druge socialne pravice, ampak mislim, da bi morali dobiti tudi pravico do volitev. Evropska unija ne more zagotoviti pravice do volitev niti svojim državljanom. Argument je bil, da, oziroma dejali so nam, da bi lahko prevzeli špansko nacionalnost, če želimo voliti tukaj. Ampak jaz to rešitev povsem zavračam. Smo evropske državljani in ne, bi, ne sme biti tako, da se moramo odpovedati našemu državljanstvu, zato da bi volili v državi, v kateri živimo. Kajti tukaj eh, plačujemo davke in tako naprej. Pravilna rešitev bi bila sistem eh, izbore. Tisti, ki, so, ki dolgoročno živijo v drugi državi članici, bi morali imi dobiti pravico, da volijo tudi tukaj in ne bi smeli izgubiti pravice do volitve doma. Naprimer, za špance velja, da če vo, želijo voliti v Španiji, morajo uh, zagotoviti, da niso volili tudi kje druge. Sem evropska državljanka in eh, koristim eh, svobodo dogibanja in zato, zelo za, zato me zelo zanima uspeh Evropske unije. Sem eh, britanska državljanka v Španiji in mislim, da se Evropska unija sooča z velikimi političnimi izzivi, ekonom, gospodarski stres, ljudje niso zadovoljni in zato so se tudi zelo odtujili in zato je tudi zelo nizka volivna odeležba ampak eh, vitalnega pomena za legitimnost Evropske unije, da ljudje participirajo in eh, morajo pokazati zanimanje za evropske parlamentarce. Inštitucije morajo storiti vse za to, da bodo prisluhnile in delovale in da se bodo povezale z ljudmi. Zato pozdravljam tudi delo odbora za peticije, ki jo upravlja bistveno delo kajti ta odbor predstavlja glas in tudi upanje za številne državljane, za tisoče eh, državljanov, ki se pritožijo in to velja tudi zame. Današnja javna predstavitev je nekaj, za kar upam, da bo vodilo do pozitivnih rezultatov. Evropska komisija in parlament sta dokazala, da znata prisluhniti in da se zauzimata za volivno reformo ampak sedaj morata obe inštituciji tudi ukrepati. Uh, mislim, da uh, ne gre samo za to, da, uh, uh, mislim, da bi morali drugače obesediti to pobudo, dovolite mi, da volim, morali bi reči, uh, dovolite, da vsi volimo. Hvala lepa. Gospa Koteril, res je ironično, da se morate registrirati, ko greste voliti, ko greste voliti v Španiji, hkrati pa ne smete voliti v Britaniji, kajti živite v Španiji. O tem bomo, komentarje v zvezi s tem bomo slišali kasneje. Hvala lepa za to zelo živahno prezentacijo. Naslednja govornica pa je gospa Katerin Kesedjan, namestnica direktorja in sicer Evropskega koledža v Parizu. Ona poučuje evropsko gospodarsko eh, eh, pravo na univerzi, je pa direktorica eh, magistarskega programa o evropskem pravu. Beseda je vaša za deset minut. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, čas in veselje mi je, da sem lahko danes popovdne z vami. Želela bi vam v bistvu predstaviti dve informacije. Ena se nanaša na majhno anketo, ki nima nobene statistične teže. To anketo sem izvedla med študenti, preden sem prišla sem, eh, da sem se pripravila na eh, to razpravo. In moji študenti so mi rekli, da če bi res želeli, eh, da evropska državljanstvo postane nekaj pomembnega, nekaj, eh, kar bi štelo, bo treba poenostaviti, obveščati in izobraziti ljudi. V francoščini bi te tri izraze uporabili ra, raje kot komunicirati. Komunicirati ima nekoliko slabšalni pomen. Komunicirati pomeni v bistvu nič povedati. To je bla bla. In se pravi, bolje je eh, ob, obveščati, izobraževati. Dovolite mi manjšo eh, anegdoto. Predavala sem v veliki predavalnici takrat, ko je bil predlagan osnutek Evropske ustave. Na začetku leta sem svojim študentom rekla, to je na programu. Eh, seveda, eh, osnutek je bil tam, ustava ni bila sprejeta in rekla sem, dobro, dobite si besedilo in to bomo imeli na programu. In potem sem prišla prvi dan z besedilom, ki sem ga potegnila iz eh, mesta Evropa, 300 strani, in sem prišla z edino publikacijo v Franciji celotnega besedila osnutka eh, ustavne pogodbe skupaj s komentarji. In katera politična stranka je to naredila? Komunistična stranka. Komunistična stranka, ki eh, je predlagala, da se na referendumu glasuje proti. No, e, sem rekla, dobro, to je dva evra. In celo leto kot profesorica sem prihajala z dokumentov komunistične stranke e, in na podlagi tega dokumenta sem delala. In ko je e, In kdaj mislite, so evropski oziroma francoski državljani dobili besedilo tega osnutka eh, en teden pred referendumom? To ni resno, čist enostavno to ni resno. Ne more se pripraviti državljanov, da bodo resno eh, glasovali o tako pomembni zadevi, kot je eh, ustavna pogodba, eh, s tem, da se jim da besedilo en teden prej. To je E, to je težko razumljivo besedilo. Sama sem, ko sem rekla, e, celo leto porabila za to, da smo s študenti predelali to besedilo. In predstavljate si, kako težko je to za e, navadne državljane. Druga točka. To je predlog, ki se vam mogoče zdel nekoliko malenkosten. Ampak, po mojem mnenju, je ta predlog neposredni odgovor na to, kar poslušamo danes dopolne in kar so rekli moji študenti. In sicer, moj predlog je naslednji, da v vseh 27 članicah, takoj ko eh, postane državljan polnoleten in dobi volilno pravico, mora eh, dobiti takole knjižico, eh, knjižico za volitve. Idejo sem dobila, ko sem videla to knjižico, ki je krasno narejena, ampak z, vidoka, z vidika evropskega državljana, ki gre na volitve, ne prinaša nobene informacije. Nekaj ekvivalentnega potrebujemo, ampak nekaj konkretnega s konkretnimi informacijami o tem, kaj v bistvu pomenijo evropske volitve. Kaj ti za manj eh, tožimo zaradi vsako leto nižje odeležbe na volitvah tem e, eh, času nisem slišala nobenega konkretnega predloga, kako to spremeniti. Torej, kaj bi lahko imeli v tej volilni knjižici, evropski volilni knjižici, prvič. Ja, jasno, ni, ni nujno, da je to na papirju, to je lahko USB ključek ali kaj podobnega. Mislim, da je tudi bolje imeti USB ključek, kaj ti tako lahko človek dobi uh, Eh, informacije, ki so takoj uporabljive. In to je zelo pomembno za mlade evropejce, ki se pripravljajo na prve volitve v svojem življenju. Torej, sama mislim sicer, da sem dobro informirana, ampak zame je še vedno težko uh, jasno in konkretno govorili, govoriti o tem, kaj so evropske stranke in težko mi je opisati povezavo med evropsko stranko in nacionalno stranko. V državi na nacionalni ravni v glavnem volimo za, za stranko, ki je pač nastala na podlagi domače zakonodaje. Ne vemo pa čisto dobro, kako se potem to uh, oblikuje v Evropskem parlamentu. Torej, ta povezava med nacionalnimi strankami in evropskimi strankami je nekaj, kar moramo razložiti. Drugič, absolutno je potrebno, da se več konkretnih informacij da o pristojnostih Evropskega parlamenta. Evropski parlament trpi zaradi tega, ker na začetku, takrat, ko so eh, ustanovni očetje ustanovili gospodarsko skupnost, takrat Evropski parlament ni imel kakšne pomembne vloge. Se pravi, da izhajate iz zgodovinske tradicije, zaradi katere nekateri ljudje še vedno mislijo, da Evropski parlament nima pristojnosti. Zato je treba jasno povedati, kakšne so pristojnosti Evropskega parlamenta, ampak to ne na abstrakt način izglasujejo za uh, kone. To nič ne pomeni običajnemu človeku, uh, manj informirano. Seveda. Uh, uh, seveda uh, nekateri razumejo, kaj pomeni izglasovati zakon, ampak treba je dati konkretne primere. Tretjič, v tej knjižici bi morali imeti informacije o te, eh, kar mi imenujemo primerjalno pravo. Moramo dati take elemente, da se potem da vedeti, kako v 27 državah članicah potekajo volitve in kakšne so eh, kampanje, koliko časa traja eh, kampanja, koliko dni. Eh, Eh, kako so organizirane volitve, tako da lahko bralec potem ustrezno primerja posamezne sisteme. To, torej, sama mislim sicer, da sem dobro obveščena, ampak če me vprašate, kako na Danskem organizirajo evropske volitve ali v eh, Španiji ali v Združenem kraljestvu, vam sploh ne bi znala povedati. Tretja ali četrta informacija, <laughs> no, malo sem se zgubila v teh svojih zapiskih. Na tem ključku USB bo ta mladi človek, ki bo kmalo volil, lahko unesel svoj naslov in avtomatično se bo pojavilo ime njegovega parlamentarca, tako da bo lahko ta potencijalni eh, volilec vedel, na koga se obrniti. Seveda bo treba stvari ustrezno prilagoditi za vsako državo, ampak v tem USB ključku mora ostajati možnost, da najte svojega evropskega poslanca. Mislim, da je to softversko mogoče urediti. Te ideje sem pač dobila, verjetno še kaj drugega možno, ampak mislim, da bi morali nujno opredeliti pravice, ki izhajajo iz evropskega državljanstva. Uh, torej volitve, ampak poleg pravic je treba tudi opredeliti obveznosti. Mislim, da je prišel čas, da ne vidimo v Evropski uniji neke vrste nakupovalnega centra, kamor gremo samo takrat, ko kaj rabimo. Torej, v Evropski uniji moramo imeti poleg pravic tudi obveznosti, moramo prevzeti svoje obveznosti, da bo ta unija, ki je naša unija, res delovala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Želim me malo poenostaviti to, kar ste rekli. Eh, rekli ste eh, poenostaviti, informirati, vzgajati, torej informirati o evropskem volilnem sistemu in tudi vzgajati za to in poenostaviti. Hvala. Sedaj pa je na vrsti naslednji, gospod Romano Subjoto, ki je. <clears throat> odvetnik, ki deluje na, v Angliji. Gospod Sabioto je tudi strokonjak za področje oduzima volilne pravice. Deset minut imate. Ko sem zadnjič govoril o tem, sem šest ur govoril eh, sodnikom Vrhovnega sodišča v Eh, Združenem kraljestvu, o tem pa še vedno niso razumeli, zakaj gre. Torej, jaz eh, zastopam eh, državljane Združenega kraljestva, ki živijo v Španiji in ki so zgobili od volilno pravico doma, ker živijo tam več kot 50, 15 let če nekdo pride naprimer v Brusel uh, eh, in dela za evropske inštitucije, lahko izgubi volilno pravico doma. In to je rezultat tako imenovane predstavništva oseb po zakonu 1895. Um, eh, torej, državljani Združenega kraljestva, ki delajo v stalnem predstavništvu, imajo pravico, kaj ti za nje to pravilo ne velja. Um, in, tudi nekateri, ki, uh, in tudi tisti, ki delajo v British Council, uh, uh, tudi za nje to ne velja. Zakaj 15 let? Ali ima to kako znanstveno podlago? Ne, seveda ne. To, so, to je popolnoma. Um, poljubno obdobje, nihče ne ve, zakaj so izbrali 15 let. In tudi zgodovina tega je sicofrina. 1985 ehm, si zgubil to pravico takoj, čez nekaj let so rekli ne, ne, to je prehudo, čez pet let zgubiš to pravico. In potem so laboristi prišli na vlado in so rekli, 20 let bi bilo bolj primirno obdobje in potem spet konzervativci so rekli 15 let in zdaj smo pri 15 letih in nič ni znanstvenega pri vsem tem. E, eh, ali ni to očitna kršitev človekovih pravic, mi je nekdo rekel in moral sem si ogledati sodno prakso Evropskega sodišča. In bil sem presenečen, ko sem ogotovil, da od 79. Eh, leta eh, je Evropsko sodišče reklo, da to ni kršitev eh, človekovih pravic, če se oduzame državljanom eh, Eh, volilne pravice, če ne bivajo več doma. Eh, neodvisno od tega, kakšne vezi imajo z domovino. To je lahko cela družina, ki živi tam, lahko imajo tam tudi hišo. Mogoče eh, se tudi vsako, eh, vsak vikend vračajo iz Brusla v eh, Združeno kraljestvo, mogoče vsak dan kupijo eh, britanski časopis in spremljajo novice, ampak ti ljudje izgubijo pravico do volitev. Ampak to ni kršitev človekovih pravic, pravi sodišče. Dobro bi bilo, če bi Strašbursko sodišče, torej človek, sodišče za človekovih pravic, človekove pravice spremenilo svoje mnenje, kar zadeva volilno pravico. Tako kot vsi eh, študenti evropskega prava vedo in tudi drugi vedo, obstaja temeljna pravica, da se lahko svobodno gibljaš po Evropski uniji. Kaj to pomeni? Lahko potuješ, ne, da bi se te za to sankcionirali. In kakšna je sankcija kazen v tem primeru? E, izguba volilne pravice. Ali to ni kazen? Torej, sodniki v Združenem kraljestvu ne menijo tako, rečejo, volilna pravica ni tako pomembna in izguba te pravice ne vpliva na eh, pravico svobodnega gibanja, vendar ignorirajo najbolj temeljno načelo eh, eh, prava EU in sicer eh, omejitev svobode gibanja je svo omejitev tudi, če je de minimis omejitev, kaj ti ne obstaja takšnih de minimis omejitev. Vsaka sankcija pomeni omejitev svobode gibanja, temeljne pravice svobodnega, svobode gibanja in to je eh, 45. člen za delavce, 49. člen za eh, svobodno nastanitev podjetij in eh, drugi členi, ki obravnavajo splošno, eh, svobodno gibanje na splošno. Torej, obstaja kazen, ni izjeme de minimis in kaj se zgodi potem? Vlada mora dokazati, Eh, in upravičiti to sankcijo. Kaj mora eh, dokazati? Pokazati mora, da obstaja legitimen eh, cilj in da je nacionalni ukrep sorazmeren za dosego tega legitimnega cilja. To je najmanj restriktiv način za dosego tega legitimnega cilja. Če si ogledamo legitimen cilj, če živiš v Uniji, ki Eh, katere temeljni cilj je eh, vzpostavitev vidno tesnejše unije državljanov, potem pomeni sankcionirati državljane, ki zapustijo eh, državo porekla, z odzvemom volilne pravice je škandal. Popoln škandal, ampak nihče ne govori o tem, tudi v časopisu, ne, tudi časopisi v Združenem kraljestvu ne. Ampak to je škandal. Uh, če izhajamo iz tega, da obstaja nek legitimen cilj, torej če se oceliš iz druženega kraljestva, zgubiš eh, povezavo z zadevami, ki se dogajajo v združenem kraljestvu. In tudi utemeljitev eh, sodišča o človekovih pravicah 1976 je šlo v to smer. Reklo je sodišče 76. leta, da pač nimaš časopisov, če živiš v tujini, ne moreš spremljati tok tega, kar se dogaja doma, komunikacije niso tako dobre, eh, ne tiče se ti neposredno to, kar se dogaja doma. Vendar za vse ti argumente imamo tudi odgovor. <clears throat> Dobro. Recimo, da smo Eh, da obstaja ta cilj, ampak kako je z sorazmernostjo? Ali je neophodno potrebno, da samo eh, državljani, ki imajo to povezavo s druženim kraljestvom, da morajo tam bivati, da imajo samo to, ti pravico in da tisti, ki se odselijo, eh, zgubijo to pravico. Mi rečemo, da to ni prav. Naprimer, državljani v Bruslju se lahko prijavijo pri stalnem predstavniku, če že želijo voliti. Ampak to ni samo pasivna pravica, sem argumentiral, eh, temveč to je aktivna pravica. Ljudje eh, se morajo premakniti z fotilja in iti in se registrirati in to je eh, seveda nekaj, kar morajo storiti. Torej, to pravico morajo imeti. To je aktivna pravica, to ni pasivna pravica. In to je pravzaprav tudi že nek naravni filter in bi razlikovali med tistimi ljudmi, ki nočejo voliti in zato tudi izgubijo volilno pravico, ampak ohranili bi to pravico za tiste državljane, ki to želijo. Uh, Eh, to, kar pravim sodnikom sedaj, sodnikom sedaj, je, da sedanja zakonodaja dosiže, eh, eh, privede ravno do nasprotnega. Torej ne vpliva na tiste, ki nočejo voliti, ima pa negativne posledice za tiste, ki želijo voliti. Torej tudi Evropsko sodišče se mora ukvarjati s tem, tu gre za evropsko vprašanje. <clears throat> Torej, zgubili smo pred vrhovnim sodiščem, pred prizivnim sodiščem in um, um, zaprosili smo za eh, pravico, da se obrnemo na um, ustavno zadnje sodišče v, združenem, v Združenem kraljestvu, ki lahko odloča o tem. In če bi tudi oni zavrnili, bi se s tem končala razprava o odzimu volilne pravice v Združenem kraljestvu. Pa še zadnja stvar, kar je neverjetno, je, da smo našli ovire v vsakem posamezni fazi eh, postopka. Um, torej, eh, Mm, torej, naprimer, smo morali najprej zaprositi za pravosodno revizijo. E, to so nam zavrnili, torej, da bi prvotno sodbo revidirali. Sodnik je avgusta poleti odločil, da ta primer ni dovolj pomemben. E, torej ne gre nam za to, da eh, mislim, nam gre predvsem za to, da se nekomu pač oduzime, odzame ta pravica, če se izseli iz, eh, iz Združenega kraljestva, ampak sodnik je odločal o tem, je malo narobe razumel pravzaprav to, kar smo eh, hoteli. Potem se je kljub temu ugodilo tej naši prošnji za revizijo, vendar je više sodišče to eh, zavrnilo. Eh, potem smo se hoteli na to pritožiti, tudi to pritožbo so najprej zavrnili, potem je drugo sodišče to spet dovolilo, imeli smo obravnavo na prizivnem sodišču, tudi tam smo zgubili, potem smo eh, spet pisno zaprosili, da se lahko obrnemo na še više sodišče, tudi to je bilo spet zavrnjeno in sedaj gre to v zadnjo fazo. To je v nekaj besedah uh, opis sedanje situacije. um, <clears throat> zelo dobra je bila vaša predstavitev. Uh, torej, gre za človekove pravice in to se vleče z, že zelo dolgo. Uh, In ob koncu se bodo seveda se bo uveljavila zakonodaja EU in tudi argumenti, ki stojijo za tem. Uh, Eh, slišimo tudi iz vrst Evropske komisije, da volilna pravica ni v pristojnosti EU. Tudi to slišimo. Torej, jaz res želim opogumiti inštitucije EU, kajti sodniki so eh, zelo previdni pri, tem, eh, pri tej zadevi. Komisija naj poda nek predlog. 97. Torej, vedno sem um, pravzaprav živel um, zunaj um, um, Združenega kraljestva, ampak sem tudi napol Nemc, napol Španc, živim v Bruslju, ampak kljub temu imam volilno pravico tam, kjer sem v bistvu doraščal. Hvala, gospod Sabioto. Mislim, da je to res zelo komplicirana stvar in inštitucije EU bodo morale pripraviti nek predlog, verjetno bodo eh, pomembne tudi še nadaljne razprave. Gospa Kjara Atamo, bodi enote v generalnem direktoratu za pravosodje, ki se ukvarja s temi vprašanji, ima sedaj besedo in sicer pet minut. Um, Hvala. Kot zadnja govornica tega panela sem seveda v privilegiranem položaju, vendar eh, je tudi izziv za me, da nekako se odzovem na to, kar so povedali drugi pred mano. Poskusila bom opisati vlogo komisije pri vsem tem. Tako kot je poudarila gospa Maconi v uvodnem nagovoru, je Lisbonska pogodba eh, eh, določila vlogo Evropskega parlamenta, pri tem tudi vlogo evropskih državljanov kot akterjev. Danes do povdan smo že govorili o tem, da so določene omejitve, evropsko državljanstvo, politična participacija, deseti člen pogodbe, vsak državljan naj bi imel pravico eh, Eh, sodelovati v demokratičnem življenju. Unije piše v tem členu. Med drugim eh, je komisija prispeva k tej razpravi s tem, da je 2010 eh, pripravila poročilo o evropskem državljanstvu in tam smo ugotovili najpomembnejše ovire in predlagali tudi konkretne rešitve. Za, reš, za probleme, s katerimi se soočajo ljudje pri izvajanju pravic iz um, iz evropskega državljanstva tudi kot politični akterje. Gre na eni strani za informiranje državljanov, to je bila ključna beseda doslej, eh, izvrševanje pogodbe in tretjič eh, zakonodaja in spodbujanje ključnih akterjev v EU eh, pri naporih za dosego tega cilja. Če danes pri tem javnem pri tej javni predstavitvi eh, želim povedati tudi nekaj o eurobarometru, o novi preiskavi. To je pomembno sredstvo, ki nam malo pokaže, v katero smer naj se gibljamo. Danes do povdan smo o tem že razpravljali. En, samo ena tretjina državljanov je dobro obveščenih o pravicah, se pravi, da natančno vedo, Eh, kaj vsebujejo te pravice, ampak dve tretjini, in to je dobra novica, več kot 80 odstotkov vedo, kaj pomeni državljanstvo EU, vedo, da imajo pravico voliti in kandidirati na lokalnih in evropskih eh, volitvah, če eh, bivajo v neki drugi državi članici. To je pozitivno. Na drugi strani pa smo ugotovili v številnih poročilih, ki smo jih objavili, da eh, tega ne spremlja vedno uh, eh, povečanje ude, volilne udeležbe na vseh ravneh, ne samo pri evropskih volitvah, temveč tudi pri drugih volitvah. Tu je treba na vsak način storiti še več. Kaj prav tako delamo? Uh, gre za uh, uh, programe Europe for Citizens, naprimer, uh, in tudi za druge programe. Uh, Eh, in Evropska komisija je tudi predlagala, da se leto 2013 razglasi za leto državljanov. Če si se vrnemo v leto 2010, menimo, da je to eh, bila prava odločitev. Zdaj smo v letu 2014 in bolj potrebno kot kdajkoli je, da se ozavešča prebivalstvo in predvsem, da se tudi prisluhne eh, prebivalcem in povzame njihove dobre ideje zato smo izvedli tudi javne posvete v lanskem letu, kjer smo zbrali številne ideje, ki jih bomo upoštevali v našem poročilu, ki bo objavljeno 9. maja. E, današnja prireditev je priložnost za komisijo, pa tudi za druge, da se zavedamo, da moramo biti bolj dejavni tudi na lokalni ravni. Komisarka Reding pa tudi drugi sedaj obiskujo številne eh, prireditve na eh, občinski ravni, naprimer, in se pogovarjajo z ljudmi o državljanstvu Evropske unije, pa tudi o perspektivah za Evropo na splošno. Eh, Gospod Baker je govoril o izvrševanju, izvajanju. To je gotovo ena od ključnih vlog, ki jih lahko igra eh, komisija kot varuhinja pogodb. Eh, eh, torej, če nekdo biva v drugi državi, lahko kandidira na volitvah. In mi smo Eh, ugotovili, da pa obstajajo problemi v nekaterih državah pri tem, da uh, uvajajo dodatne zahteve glede registracije. Nekatere države članice so uvedli kriterije za rezidente uh, ali zahtevajo naprimer uh, uh, to, da imaš nacionalno um, Eh, identitetno eh, izkaznico. Um, ampak vse to seveda potem konkretno vpliva na državljane in države članice um, seveda informiramo o naših skrbih in tudi vidimo določen napredek. Pa še glede izvrševanja. Pri nekaterih državah vidimo, da uh, imajo rezidenti eh, težave oblikovati politične stranke ali se pridružiti političnim strankam. Politične stranke so glavna platforma za eh, politično izražanje tega v Evropskem parlamentu ni treba posebej poudariti. In če se nekomu zavrne možnost, eh, da se vključi v stranko na osnovi diskriminacije, je to treba na vsak način odpraviti oziroma začeti dialog z državami članicami o tem. Potem druge akcije, včasih komisija seveda predlaga tudi zakonodajo. In sicer takrat, ko menimo, da je to potrebno. Svet je lani sprijel direktivo, ki eh, poenostavlja postopek za kandidiranje v evropskih volitvah. Upam, da bo tudi to spodbudilo uh, k več kandidaturam. Eh, osem, od, osem od desetih bi bili eh, bolj motivirani eh, eh, sodelovati pri volitvah, če bi imeli več informacij o programih strank in tako naprej, smo tudi izvedeli. In to se navezuje na to, kar so povedali drugi pred mano. Pozdravljam namen, da eh, Eh, stranke, ki nastopijo na volitvah, tudi povejo, za katerega eh, predsednika komisije se zauzimajo. Evropske politične stranke, ki igrajo ključno vlogo, pa ne bodo uspešne, če jim ne bodo pomagale države članice, lokalne oblasti in nacionalne stranke. To <clears throat> je, mislim, da eh, jasno išlo tudi iz tega, kar so povedali drugi govorniki. Gospod Gemesi <clears throat> je poudaril ključno vlogo lokalnih oblasti. Eh, odbor regij je pred 15 dnevi sprejel pomembno mnenje o krepitvi političnega vzdajstvovanja državljanov. To si moramo še dobro ogledati, ker vsebuje veliko dobrih idej. In potem eh, oduzim bolilne pravice. Eh, gospod Subju, tu se ni treba preveč skrbiti. Če, če rečem, da če ne gremo na Evropsko sodišče, da ta razprava nekako eh, zamre. Ta razprava na evropski ravni smo eh, pod velikim pritiskom različnih volilnih okrožij, da bi se s tem ukvarjali. Komisija je v preteklosti, pa tudi sedaj, pravi, da je organizacija nacionalnih eh, volitev v pristojnosti držav članic. Dejstvo je, da je to naše stališče. Pravimo pa tudi, da če državljani ne morejo sodelovati pri izboru eh, poslanca v, držav, čla, v državi članici, potem s tem niso v celoti vključene v demokratično življenje v Evropski uniji. <clears throat> In to je potem spet povezano seveda z sv svobodo gibanja, ampak to je bilo že rečeno. Hvala. Sedaj pa dobi besedo Gerald Hafner, odbo član odbora za pravne zadeve, namestni član v odboru za peticije. In že več kot tri eh, desetletja dela v različnih nevladnih organizacijah, katerih cilj je spodbujanje državljanov za večjo eh, udejstvovanje. Hvala. Eh, hvala, tudi jaz vas želim prav prisrčno pozdraviti. Hvala, da ste me povabili na, ta, na to javno predstavitev. No, zdaj imam nekako zadnjo besedo. Želim. Ehm, to stvar zastaviti širše. Ta javna predstavitev poteka v času, ko eh, je namir v Evropi, ljudje so na cestah, demonstrirajo, protestirajo. In deloma je to tudi izraz tega, da se jim zdi, da imajo premalo besede v evropski politiki. Začel sem uh, v angliščini, če dovolite, bi rad nadaljeval v nemščini, to je zame malo lažje. E, in tudi tolmači imajo možnost, da delajo iz nemščine. E, zelo me skrbi stanje demokracije v Evropi. In eh, sicer me to skrbi zato, ker se preveč ukvarjamo samo z medinstitucionalnimi in interinstitucionalnimi vprašanji in ne zaznavamo tega, kako, kaj se dogaja zunaj. In če to gledamo od zunaj, potem je tako, da se mnoga vprašanja rešujejo na evropski ravni, ne pa na nacionalni. Ampak državljani imajo občutek, da ne morejo v zadostni meri vplivati na sprejemanje teh in oblikovanje teh odločitev. In to vodi do zasičenosti in s politiko. V kontekstu evropske volilne pravice se tudi s tem srečujemo. Danes smo slišali večkrat, da so evropski državljani, ki padejo skozi rešetke volilnega prava, ker v eni državi zgubijo volilno pravico, v drugi pa še nimajo. Seveda mora biti eh, posledica evropskega državljanstva ta, to mora biti samo umevno, da ima vsaka državljanka in državljan eh, možnost, da se posluži volilne pravice. Drugič, če govorimo o volilni pravici, menim, da bi morali prispevati k temu, da bi ljudje videli tesnejšo povezavo med njihovo volilno odločitvijo in tem, kar se potem politično dogaja na evropski ravni. Zato je Evropski parlament pripravil resolucijo, ki pravi, da si želimo, da bi pri naslednjih evropskih volitvah stranke imenovale kandidate za predsednika komisije, tako da nihče ne kupi mačke v žaklju, da se ve, kdo so kandidatke in kandidati za predsednika komisije in da ne, se ne zmenijo potem za uh, uh, predsednika komisije nekje v eni temni kamri, temveč da se to zgodi v luči uh, evropskih volitev in da je to tudi posledica izida volitev. Evropskih volitev s tem bi nastala večja povezava med odločitvijo voljivcev na volitvah in sprejemanjem odločitev na evropski ravni. Pa še nekaj. Pravica oziroma statut evropskih političnih strank. Želim poudariti, da moramo sprejeti načeljno odločitev. To lahko uporabimo tudi kot sredstvo za varstvo pred konkurenco, s tem, da rečemo, da volimo samo stranke, ki so že v Evropskem parlamentu ali v številnih nacionalnih parlamentih. S tem nadaljujemo uspehe iz preteklosti, izključujemo pa take, ki sveže nastajajo. In vedno mora obstajati možnost, da se ljudje povežejo in ustanovijo novo stranko za dosego določenih političnih ciljev. Zato ne smemo postaviti previsokih obir. Moramo pa obenem poskrbeti za to in o tem eh, se tudi pogajamo v odborih. Da, bodo, če bodo evropske politične stranke želile, um, da imajo ta sta, šta, sta, status, potem bodo uh, uh, morale te osebe biti imenovane na demokratičen način. Eh, torej, če se predsedniku vlade zdi dobro poslati nekoga v Evropski parlament, potem to ne bo več možno, kajti ta parlament je zastopstvo eh, državljank in državljanov. Se pravi, da je treba demokratično nominirati poslance in nihče ne sme biti član parlamenta, če eh, ni išel iz tega demokratičnega postopka, pri katerem so sodelovali državljani to bi krepilo verodostojnost Evropskega parlamenta, potem Evropska državljanska pobuda. Tu smo veliko dosegli, predvsem tudi v trialogu je uspelo parlamentu marsikaj. Obvire smo dramatično znižali. Komisija je hotela, da se e, število e, podpisnikov za izvedbo državljanske pobude bistveno zviša, mi smo eh, potem to znižali. Ampak vemo, da je to kljub temu zamuden postopek. Skoraj tri eh, četrt leta ni uspelo eh, spletnega zbiranja podpisov organizirati tako, da bi to dejansko <clears throat> bilo uspešno. Tam, kjer gre za interese državljanov, to se nekako mačihovsko obravnava, za druge pa je vedno dovolj denarja. Uh, Eh, ko bomo, ko bodo prve državljanske pobude uspešne in se bomo morali z njimi ukvarjati. In naš uh, interes je bil zaslišanje javna predstavitev v parlamentu in ne samo neko pismo komisiji. In tu nas čaka prav gotovo še veliko dela. E, pa še zadnja ugotovitev. V sedanji situaciji veliko pričakujemo od državljank in državljanov na jugovzhodu, zahodu in eh, vzhodu. Od zgoraj tehnokratsko oblikujemo ogromno. Prihaja pa čas, ko bodo državljani imeli občutek, da, odločajo, da so odločajo o bistvenih zadevah. Upam, da bomo po naslednjih volitvah vzpostavili konvencijo, ki bo obravnaval vprašanje stabilnosti, Eh, solidarnosti, fiskalno-politična vprašanja, pa tudi krepitev evropske demokracije. V ustavni pogodbi smo imeli eh, poglavje z naslovom participacija, od tega je ostal samo 11. člen. Ampak ta, to poglavje moramo na novo napisati in moramo predvideti večje vključevanje državljank in državljanov. In ob koncu moramo Eh, potem dati zadnjo besedo o odločanju o taki evropski pogodbi državljankam in državljanom. S tem bi ustvarili to Evropo državljank in državljanov. Hvala lepa za te dragocene prispevke. Sedaj bomo začeli s prvo izmenjavo mnen oziroma z razpravo. Začeli bodo Eh, člani parlamenta, potem eh, bomo dali besedo še drugim, pač kolikor bo časa in eh, omejili bomo čas govora na dve minuti za to, da bi lahko čim več ljudi dobilo besedo. Nekateri člani so že prosili za besedo. Najprej gospa Kolarska Bobinska, potem gospod Andrew Duff, potem gospod Čogor. Hvala lepa. Celo pomembno je informirati državljane o tem, kako parlament deluje. To ste omenili prej. To je vprašanje vsem članom panela. Kako ocenujete vlogo naših informacijskih uradov? Kajti, kot veste, ima Evropski parlament celo mrežo informacijskih uradov v eh, posameznih državah in njihova naloga je, da Eh, obveščajo državljane o tem, kako parlament deluje. In sedaj mislim, da moramo izražiti svoje želje in da moramo o tem razmisliti. Moramo razmisliti o tem, kako dinamizirati eh, dejavnosti. Moramo razmisliti o tem, kakšne konkretne, kakšne specialne dejavnosti od njih pričakujemo, zlasti v tem letu pred evropskimi volitvami. Torej, vprašanje je, kako delujejo ti informacijski biroji in kako bi jih lahko eh, uporabili, da bi bil vpliv še večji. Pa še nekaj, mislim, da je bolje, da tak eh, primeri, recimo akta, eh, takrat se je pokazalo, eh, da je lahko parlament pomembnejši za evropske državljane kot pa posamezne knjižice. Hvala lepa za to vprašanje, gospod Andrew Duff, dve minuti. Sem poročevalec Evropskega parlamenta za vprašanje volilne reforme in mislim, da mi boste dali nekoliko več časa, da bom lahko razložil nekaj pravnih in političnih težav, s katerimi se srečujemo pri iskanju modernizacije, pri poskuših modernizacije naše institucije verjetno boste razumeli, da smo jaz, odbor in še drugi poskusali zagotoviti, da bi za volitve 2014 ustvarili vse evropsko volilno okrožje, tako da bi lahko eh, imeli med nacionalne volilne sezname, na podlagi katerih bi potem volili po celi Evropi. In to bi seveda ok, okrep, okrepilo eh, pomen volitev in dalo moč nekaterim strankam, ki danes teže nimajo. No, žal je bila večina proti. Evropska eh, socialistična stranka, mislim, da je predstavnik še vedno tukaj, je bila proti in ELS, Evropska ljudska stranka, katere predstavnik je izginil vmes, oni so bili proti te, takšni volilni reformi evropskih volitev, volitev v Evropski parlament. To je prva stvar. Znotraj Evropskega parlamenta imamo ogromno odpornosti upora proti vsakršni reformi. Potem drugič, beseda vprašanja, ali naj razširimo volilno pravico na tiste državljane, ki živijo izven Evrope. Gospod Sjoto se je pritožil zaradi izgube volilne pravice. Jaz sem predlagal naslednje, da parlament pripravi poročilo na podlagi člena 25 pogodbe in da se na ta način razširi področje uporabe pravic evropskih državljanov po členu 20.2 pogodbe in da se na ta način države članice prisili, da uskladijo svoje odgovore, svoje odzive na predstavljeni problem. Tako ne bi nihče izgubil pravice voliti v nacionalni parlament. Upam, da nam bo kmalo to omogočeno, kajti EU namerava rati, ratificirati eh, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in eh, protokol številka 3 pravi, da bi ljudje morali imeti možnost se svobodno izražati pri izbiri skl sklica parlamenta. To ni v pogodbi EU, ampak ko bo Evropska unija enkrat pristopila k Evropske konvenciji o človekovih pravicah, bo eh, sodišče Evropske unije dobilo pravico razsojati v eh, masovnih tožbah v zvezi s tem, v skupinskih tožbah. Lahko bodo združili svojo sodno prakso o svobodi gibanja s sodno prakso oziroma z novo obveznostjo, da se Evropska konvencija o človekovih pravicah neposredno uporablja za evropske državljane. Se pravi, upanje obstaja, ampak pritiski za reformo se morajo povečati, preden se bomo lahko izvlekli iz te neverjetne lakune, iz te neverjetne lukne, v katero smo čisto po nesreči padli. ne, v tej zmedi se nismo znašli zaradi slabih namenov, ampak situacija je res slaba trenutno. In moramo nekaj narediti za demokracijo. Hvala lepa, gospod Daf. Gospod Skapa Sokol, dve minuti. Hvala lepa. Gospod eh, iz Asturija Sloja se je odšel on je menil, da bi na mesto lokalnih vprašanjih govorili o evropskih, ampak ne eh, samo v leto volitev, ampak vse čas, skozi vse mandat. Ljudje, ki jih srečujemo, nas vedno sprašujejo po lokalnih vprašanjih. Lokalne vprašanja so v bistvu prava evropska vprašanja. Danes. Dopoldne sem postavil vprašanje, na katerega sem dobil enak govor, kot ga dobivam vedno od komisije parlamente. To je stvar nacionalne zakonodaje, to je stvar nacionalne države. Ljudje izgubljajo svoje državljanstvi, eni so diskriminirali zato, ker je eh, njihov dedek izgubil v vojni in ne morajo dobiti nazaj izgubljenega premoženja nekat, nekateri ljudje ne, ne morejo dobiti česa drugega, skratka, isti odgovor vedno. Evropski parlament pa ima neke pristojnosti. Naj vas spomnim na to, nismo samo eh, ekonomska zveza. Zakaj ne bi tudi sami pripravili kakšne pobude, kakšna priporočila? Vse smo to naredili že za Rome. Eh, zakaj ne pripravimo neke pobude za tiste državljane, ki nimajo državljanstva. Omenil sem, 500 tisoč jih je. Lahko bi nadaljeval o teh težavah. Ampak še enkrat naj povdarim, lokalni problemi so re, realni, resnični Evropske unije. To niso neki problemi iz oblakov, ki jih eh, lokalni ljudje sploh ne razumejo. In govorim o istem problemu, o katerem sem govoril Eh, danes dopolne. Zakaj eh, kmetje na vzhodu Evrope dobivajo samo polovico subvencije, kot jih dobivajo, eh, kot jih dobivajo kmetje na zahodu? Predsedujoča, ima še kdo kakšno vprašanje? Ne? Imam dve vprašanje, ki sem jih dobila po Twitterju. Prvič, ali lahko Evropski parlament obide omejitve iz člena 50 iz listine. Drugo vprašanje po Twitterju. Želimo vedeti, ali boste podprli polne, polne volilne pravice invalidov v njihovih državah prebivanja. Sama sem poročevalka za državljanstvo. Torej, na Cipru se omejujejo mnoge temeljne pravice, o katerih človekovih pravicah govorimo. Moramo razumeti, da mora Evropa podpirati in izkazati solidarnost drugim evropejcem, ki trpijo eh, zaradi turške okupacije mojega otoka. Torej, če tega ne bomo razumeli, potem bo težko premagati tudi druge ovire. Skratka, veliko vprašanj se je postavila. Gospa Reding bo prišla čez nekaj minut. Naj dam besedo eh, članom panela za to mizo in prosim vas, da odgovorite na vprašanje, ki smo jih postavili. Ali začnem na levi in gremo proti desni, ampak skratka moramo biti kratki in jedrnati. Gospa Matoni in gospa Reding boste imeli tiskovno konferenco. Mi bomo pa za razpravo nadaljevali po njuni tiskovni konferenci za našo razpravo. Tako prosim, ostanite in lahko postavljate dodatna vprašanja potem, ko bo gospa Redingova imela svojo predstavitev. Hvala lepa. Hvala. No, naj povem samo tole. Žal mi je, da nismo imeli priložnost eh, razpravljati z eh, predstavniki javnosti, ki so v tej dvorani. Mislim, da so to pomembna vprašanja, kar zadeva pravico državljanov. A mene pa ne bo več potem. E, se že upravičujem, ampak potem več ne bo tukaj. Obstajajo pravice pravice, ki so jih nekateri državljani izgubili in jih morajo pridobiti, potem je pa tu še vprašanje novih pravic, tudi to je pomembna razprava. Vidimo, da je vedno več držav, kjer se pojavlja vprašanje volilne pravice eh, državljanov, ki živijo v neki drugi državi in sicer pravice eh, v, v, nacionalni, v nacionalnih volitvah oziroma tudi aktivne volilne pravice tistih, ki živijo nekje druge in bi radi bili izvoljeni. Skratka, vedno več ljudi zapušča svoje države iz raznih razlogov. Včasih so to dobri razlogi, razumljivi razlogi, ekonomska kriza in eh, zato je treba omogočiti tem ljudem politično življenje, če to živijo. To je, sedaj pa volitve 2014 in izzivi povezani z njimi. Še vedno je bila nizka odeležba in ugotavljamo, da je obžalovanja vredno, da so na teh evropskih volitvah vedno nacionalna vprašanja tista, ki se pojav, pojavljajo v spredju. To je tudi odgovornost političnega razreda, politikov. In, uh, ni vedno lahko govoriti o eh, pravih evropskih temah. Eh, vem, da je včasih to težko zato, ker se veliko krat organizira več volitev na isti dan. Seveda je to odvisno tudi od eh, situacije strank, stranka, ki je v opoziciji, stranka, ki je na oblasti. Za nas bodo te volitve zelo pomemben izziv za evropske državljane sedaj živimo v težkih ekonomskih in socialnih eh, časih. Kriza iz leta 2008 še ni končana. Tu je če eh, eh, vedno treba iskati rešitve na obnašanje finančnih trgov, na vse druge stvari. Mislim, ogromno izzivov je in bi morali znati mobilizirati evropske Eh, državljane. Ampak računajte na nas, mi bomo prisotni, imeli bomo tudi eh, kandidata za predsednika Evropske komisije. Hvala lepa, gospa. Gospa Adamo, imate besedo. najbrž bi morala na to odgovarjati gospa eh, Papadopolu, ampak seveda predstavništva eh, in pa uradi igrajo zelo pomembno vlogo, pomagajo organizirati sestanke in tako naprej. Vprašanje z Twitterja, ali lahko politično delovanje obide člen 50 listine. Mislim, da se listine ne da obiti, saj smo vendar v komisiji tisti, ki hranimo pogodbo. No, kar zadeva volilno pravico mobilnih državljanov v državi prebivanja, lahko uporabimo dodelitev volilne pravice, da z njo odpravimo razveljavitev, lahko uporabimo to, kar je ravno kar povedal gospod Daf. Mislim, da imamo dosti materijala za razmislek, vidim pa, da je komisarka prišla in ne želim ji imati časa in seveda se lahko z vami pogovarjam še naprej, eh, potem, ko bo končana tiskovna konferenca, kamor bo odšla. Eh, komisarka, sedaj bomo prekinili pet minut, sicer še potrebujemo, ampak ker je gospa Redingova tukaj, bomo razpravo prekinili, nadaljevali bomo pa potem, ko bo gospa Redingova odšla. All right, thank you very much. We interrupt for a while. Hvala lepa vsem skupaj. Hvala za vašo sodelovanje, hvala za vaše prispevke, hvala za vašo razpravo v tej dolgi razpravi o evropskem državljanstvu. Uh, Nastopil je trenutek, da prisluhnemo zaključnim komentarjem posebne govornice, podpredsednice Vivian Rednik. Vemo, kako pomemben je koncept evropskega državljanstva. Govorili smo o tem, kako okrepiti, kako spodbujati evropsko državljanstvo in udeležbo državljanov. Sedaj pa prisluhnimo komisiji. Komisarka Redingova, imate besedo. Najlepša hvala, gospe in gospodje, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Torej, izkoristiti, kar se le da evropsko državljanstvo, ta eh, naslov je res primeren za ta trenutek. Kajti sedaj se je že začelo Evropsko leto državljanstva in eh, približujemo se 20. obletnici eh, državljanstva v EU. Zato je prav, da si pogledamo, kaj smo dosegli in da eh, razpravljamo o novih eh, perspektivah. Torej, kaj se je dogajalo do zdaj? Maastricht mogoče ni bil tisti skok naprej, za, eh, kot smo nekateri upali pred 20 leti. Vendar pa ne smemo podcenjevati tega, kar se je zgodilo pred 20 leti. Kaj te s tem, ko se je ustvaril skupni status za vse eh, evropejce in s tem, ko se je temu statusu pri, eh, dodalo tudi veliko pravic, ka, Torej, vse to je bil jasen signal, jasno sporočilo, da je Evropska unija več kot samo trg. To je več kot samo eh, področje svobodne trgovine med svobodnimi državami. Če to stalno eh, ponavljam, boste mogoče presenečeni, ampak to se je zgodilo pred 20 leti. Takrat so dali na mizo to temeljno idejo, ta temeljni koncept. In tako, tako so se razvile enake pravice in priložnosti za vse državljane. Pred Maastrichtom so evropejci bili samo gospodarski akterji v evropski gospodarski skupnosti in pred 20 leti so, so eh, bili rojeni državljani EU, civis europeus. Če to ni bil že velik skok naprej, je bil pa velik korak k eh, tesnejši povezavi. In od tlej je tudi eh, Evropsko sodišče potrdilo to novo dimenzijo in to večkrat, kajti v več sodbah od eh, konca stoletja je sodilo, da je to eden od temeljnih statusov, torej Evropsko državljanstvo je eden temeljnih statusov naših državljanov. Zato moramo graditi na tem koraku in narediti še določeno število dodatnih korakov, da bomo okrepili državljanstvo v dobro Evropske unije. In Evropsko leto skupaj za 20. obletnico in pa priprave na Evropske volitve, to je to res je sedaj pravi trenutek, da gremo naprej. Kaj pa to pomeni, iti naprej? To pa pomeni, da moramo sprejeti zelo konkretne ukrepe. Ukrepe, ki jih državljani lahko razumejo in moramo uporabiti oprijemljive primere. Državljanom moramo natančno razložiti, kakšne so njihove pravice. Moramo jim povedati, da so to pravice, ki jim lahko lajšajo življenje, ki jim odprejo nove možnosti. In te pravice so samo središče, sam ma srčika evropske integracije. In zato je tako pomembno, da se osredotočimo na, na ozaveščanje državljanov o teh pravicah. Nekaj je zelo zanimivega. Večina državljanov v Uniji in mimo grede, danes smo objavili eurobarometer o teh vprašanjih, dobite ga na internetu, pogledajte si, zato ker je res zanimiv. Večina državljanov ve, da so evropski državljani. Kaj pa to pove in kaj to pomeni, tega pa ne vedo. In mislim, da jim res moramo razložiti, kaj stoji za tem, da so ne le državljani ene države članice, ampak da so tudi državljani celotnega kontinenta. In to je bil moj namen, ko sem leta 2010 objavila prvo poročilo o državljanstvu v EU. Skupaj se 25 zelo konkretnimi in izvedljivimi ukrepi, s katerimi eh, s, lahko olajšamo življenje državljanov. In zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in eh, poslancem, ki so skupaj eh, prispevali k temu poročilu kaj pomeni eh, blizu ljudi. Nekaj primerov. Zdravstvena oskrba. Običajno imajo ljudje raje, da zdravstveno oskrbo, zdravstvene storitve dobijo blizu doma. Včasih pa morajo zaradi določenega načina zdravljanja iti v tujino. Oziroma eh, se lahko zgodi, da je najbližja bolnišnica čez mejo, ne pa v isti državi. Torej, čezmejna zdravstvena oskrba in direktiva o čezmejni zdravstveni oskrbi, to bodo pred koncem leta morali države članice prenesti v svojo domačo zakonodajo. Torej, ta eh, direktiva omogoča eh, čezmejno zdravstveno oskrbo in na ta način bodo imeli več izbire državljani, poleg tega bodo vedeli, da so dobrodošli, ko grejo čez mejo pozdravljanje. Potem drugi element, Varstvo potrošnikov. Veste, da sprejemamo korake, da zagotovimo pravilno, pre, eh, pravilni prenos na, eh, najnovejše direktive o pravicah eh, potrošnikov. Nova pravila bodo okrepila pravice potrošnikov. Sedaj je kaznivo dejanje goljofati po internetu in ne bo do se več bali potrošniki kupovati kupovati preko interneta potovanj in vsak bo imel 14 dni tudi možnost za reklamacijo. Konzularna zaščita. Predstavila sem predlog, parlament je pripravil svoje mnenje, o tem predlogu se sedaj razpravlja v svetu. Namen tega predloga je bil izboljšati pomoč evropskim državljanom, ki se znajdejo v kakšni krizni situaciji ali v kakšni nepredvideni težki situaciji, takrat, ko potujejo izven EU. Pravica do neskriminacije pri konzularni zaščiti bo, po mojem mnenju, eden velikih primerov evropske solidarnosti in to je mogoče tudi ustrezno predstaviti. In upam, da bo do Eh, naslednjega leta to že v nacionalni zakonodaji in potem bo lažje to predstaviti državljanom kot nekaj pozitivnega že pred, eh, že pred evropskimi volitvami. In eh, tako bo tudi lažje predvideti, eh, kaj pričakovati od eh, konsolov in kako delovati. No odkar se ukvarjam s temi vprašanji, res spremljam, skrbno spremljam, kako države članice implementirajo direktive. In mislim, da mi ni treba posebej podarjati, da je bila to šokantna izkušnja. E, direktive se enostavno niso implementirale. No, veliko dela smo vložili v to, da se stvari izboljša in sedaj je večina držav članic že začela uporabljati pravila Eh, iz direktive o prostem gibanju. Tiste države članice, ki te direktive še niso implementirane, so pred sodiščem. Informiranje oziroma obveščanje državljanov. Veliko je bilo narejeno, da se obveščenost državljanov izboljša. Eh, eh, Europe Direct je tak primer in stvari se dosti bolje odražajo in tudi spletno stran Europe naj omenim. Veliko smo naredili, da bi izboljšali poznavanje državljanov teh sistemov. Ti sistemi so vam na razpolago. Še vedno sem šokirala, da celo ljudje, ki jih Evropa zanima, ne vedo, eh, kaj je Europe Direct ali kaj je Europe Quartal. Zelo pomembno bo to znanje razširiti med našimi državljani. Torej, to so dosežki, ampak ne smemo se ustaviti tu. Kaj ti? Svobodno življenje in gibanje po EU je pravica in zanimivo je videti. V zadnjem eurobarometru Če so eno pravico državljani prav razumeli, je to ta pravica, pravica do prostega gibanja in vedo, da imajo pravico do nediskriminacije, vendar pa vedo, da se še vedno soočajo s težavami pri eh, uveljavljanju te pravice. Težave izhajajo tudi zaradi prevelike birokracije. Tu bo treba še kar veliko narediti razumem tudi nekaj pomislekov, ki smo jih slišali v javnem posvetovanju maja lani. 12 e, tisoč državljanov nam je poslalo odgovore na naša vprašanja in eden od teh odgovorov je bil recimo ta, da je treba pomagati zaposlenim v lokalnih upravah, tako da bodo oni vedeli, kakšne pravice imajo njihovi državljani. Kaj ti veliko krat se zgodi, da na lokalni ravni uradniki ne vedo, kakšne pravice imajo državljani in potem je seveda te pravice težko uveljavljati, če, če zaposleni ne vedo. Potem sem slišala tudi vaše komentarje o zmanjšanju upravnega bremena za eh, državljane eh, kar zadeva dokumente o eh, stanu, ko se, eh, ko se celijo v drugo državo. Tu bom predlagala, da se poenostavijo eh, postopki za sprejemanje določenih temeljnih listin oziroma določenih listin, kot so poročni list, rojstni list. Naj bom jasna pri eni stvari. To ne pomeni, da bo eh, komisija eh, začela spreminjati pravila, ki urejajo poroke v posameznih državah članicah. Ne odpiramo te razprave, ampak to bo poenostavilo življenje ljudi. Dokument je dokument, listina je listina. Včasih imajo v nekaterih državah zelo zapletene poto, eh, postopke za ugotavljanje istovetnosti listin te postopke je treba poenostaviti, potem tudi eh, bomo poenostavili postopke za prevode in, eh, in eh, potrditve dokumentov. Skratka, pomagajte mi, kolikor se le da, da bomo to malo spravili v življenje. To je. Na podlagi današnje razprave lahko najdemo tudi konkretne rešitve za druge dokumente, dovoljenje za bivanje recimo, osebne izkaznice. Začeli bomo s tistimi listinami, ki sem jih najprej navedla. Mogoče bomo pa šli lahko še kak korak naprej. Danes je glavna skrb ljudi in to vidimo tudi v Eurobarometru. 90 odstotkov ljudi evropejcev je navedlo brezposelnost oziroma gospodarsko situacijo kot najhujšo skrb v svojem življenju. In moramo pokazati državljanom, da se ne le borimo proti krizi, ampak da upoštevamo tudi njihove zelo specifične strahove v zvezi z brezposelnostjo med eh, mladimi. Svežen o eh, brezposelnosti mladi je čisto konkreten ukrep, eh, garancija za mlade, da dobijo ustrezno zaposlitev po štirih mesecih, ko končajo študij oziroma brezposelnosti. Torej, želeli bi imeti pravi trg dela s tem, da odpravimo ovire in da olajšamo državljanom iskanje službe. Mimo grede, zelo zanimiv rezultat Eurobarometra. Dve tretjini evropejcev meni, da je prosto gibanje ljudi znotraj EU koristno za gospodarstvo njihovih držav. In to je kar konstantno, konstanten rezultat, ki kaže, da so včasih državljani bolj realistični kot pa politiki. Kot politike na nacionalni ravni. Zapiramo klepaj. Vsa ta vprašanja v zvezi s prostim gibanjem bodo še naprej na, med našimi prioritetami. Potem je tu še nekaj, kar je eh, med prioritetami parlamenta. Evropske volitve. In med prioritetami eh, oziroma med svrmi, ki so najbolj zaskrbljujoče, je pa zelo nizka udeležba na teh volitvah. Samo 43 odstotna je bila na zadnjih volitvah. To, kar mene skrbi, je bila starost tistih, ki niso šli na volišča. Na volišča niso šli mladi. Starejša generacija je bila bolj prisotna na voliščih kot pa mlajša. Tako da menim, da moramo res nekaj narediti, da se to izboljša. In zato sem decembra lani, oziroma decembra lani sta Evropski parlament in svet podprla moj predlog, da se olajša uh, evropskim državljanom kandidatura na volitvah za Evropski parlament. In to tako, da se zmanjša birokracija za volitve 2014. Potem je tu še eno vprašanje, ki ga moramo rešiti. Teme pred volitvami. Običajno so prevladojoče domače teme in evropskih tem ni toliko opaziti in to moramo spremeniti. Državljanom moramo razložiti, kakšna je povezava med nacionalnimi in EU političnimi procesi. Nacionalne razprave se morajo osredotočati na vprašanja evropskega pomena, recimo eh, dobro bi bilo zagotoviti še večjo pozornost medijev za to. In tako bo komisija kmalo pripravila priporočilo, kako povečati transparentnost evropskih volitev. In eh, Tudi tak, tak, tako, da se razloži ta povezava med nacionalnimi strankami in evropskimi strankami. Potem še ena prednost. Tu gledam gospoda Dafa. Tu je pa še vprašanje odzema volilne pravice. Vesela sem, da ste, oda, da ste o tem danes popovdne razpravljali. Tudi osebno se mi ta tema zdi zelo pomembna. Sem tudi v stiku z vladami držav članic, kjer to je problem. In dejstvo, da ste posvetili cel del zasedanja tem vprašanjem, kaže, kako zelo resno to jemljemo. In upamo, da bomo na podlage teh vseh razprav predlagali konkretne rešitve. No, konkretne rešitve. De, poročilo državljanstvu. To poročilo bo predstavljeno okoli 9. maja letos. In spet bo vsebovalo nekaj zelo konkretnih elementov, ki jih bo treba uresničiti v praksi. Bo pa v glavnem pomagalo ozavestiti ljudi, obvestiti ljudi, informirati ljudi. Absolutno sem prepričana, sploh ne bi mogla biti bolj prepričana. Evropa prihodnosti, ki jo nameravamo zgraditi. In morali bomo razmišljati v času volilne kampanje o politični uniji. To bo treba zgraditi ali mogoče uh, v tem, kar jaz imenujem Združene države Evrope. Uh, Združene države Evrope ne moremo narediti brez državljanov. Politično unijo bomo lahko naredili le, če bodo državljani za to. In politična unija mora biti to, kar je evro za monetarno in gospodarsko unijo. Ta občutek pripadnosti je izjemno pomemben za politično uh, unijo. Pomirje, pomirjena sem, ko sem videla, eh, zdaj, ko sem videla rezultate Eurobarometra in ko sem videla, da se velika večina državljanov čuti evropske državljane. To je dobro izhodišče in praktično v vseh državah članicah je tako. Ampak rešiti moramo še druge probleme. Recimo, ti ljudje ne vedo, kakšne so še njihove druge pravice, poleg eh, eh, pravice do prostega gibanja, ne vedo, kakšne so njihove obveznosti. In vsi skupaj lahko kaj spremenimo. Mislim, da smo s tem začeli in v času Evropskega leta državljanov bomo sprejeli nekaj pomembnih ukrepov, ampak to bo šele začetek. Potem se bo začela volilna kampanja in upam, da bo volilna kampanja tokrat o Evropi, ne pa o domačih problemih. Hvala. Hvala lepa, gospa Reding, za ta sklepni prispevek. Hvala lepa za odličen načrt, za vaše dosežke. Hvala lepa za vašo oceno o tem, kaj je treba storiti, kako je treba stvari izvajati in hvala lepa za vaše rešitve. Na vaši strani bomo pri opravljanju teh nalog v prihodnosti. Mislim pa, da je pred nami še dolga pot. Sedaj pa moramo nadaljevati kajti pred nami je tiskovna konferenca in sicer v drugi dvorani. Zato bomo morali iti. Če pa bi želeli ostati, lahko naše razprave zaključimo kasneje in se vrnemo iz tiskovne konference in še odgovarjamo na vaše vprašanja. Hvala lepa vsem.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

Besedo bi rada dala gospe Katrin Kisidžian, kajti ni imela časa, da bi zaključila svoj prispevek. Vaša je beseda za dve minuti, potem pa gospod Sabijo Dosten. In če imate še kakšno vprašanje, uh, bomo z veseljem odgovarjali. Izvolite, gospa Kasadjan. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Verjetno vas bom razočarala. Vprašanja, ki so bila postavljena. No. In tudi vidim, da poslanec Evropskega parlamenta ni več tu. Namreč, če um, pisarne Evropskega parlamenta delujejo v državah članicah, žal vam ne morem odgovoriti. Ne vem. Jaz sicer vem, kje je informacijska pisarna eh, Evropskega parlamenta v Parizu, ampak ne vem, kako pisarna deluje. Nikoli niso stopili v stik z menoj, tudi sama jih nisem nikoli iskala. In ne moram se spomniti na nobeno veliko pomoč v zvezi z njimi. In to je pravzaprav edini odgovor, ki vam ga lahko ponudim. Potem pa kar se tiče člena 51 listine ali pa kar se tiče splošno pogodbe in pa evropskega prava, no, naj povem, da sem zelo presenečena, da se je to vprašanje sploh postavilo. Ne moremo biti proti delitvi. A, a, pristojnosti ali oblasti. Občutek imam, da evropski državljani želijo kontinuiteto, ne pa, da se stalno soočajo s spremembami. Mislim, da je to zelo pomembno pri poznavanju pravic. Imamo delitev pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo. In žal ne moremo kršiti teh pravil, ne moremo biti proti temu. In danes sem že povedala, da bi si morali prizadevati za boljše izvajanje najboljših praks. To sem povedala v angleščini, kaj ti v francoščini izrasle major pratek nič ne pomeni. Best practices je to, kar angleži imenujejo benchmarks. To je nekaj pomembnega in mislim, da bi tako lahko z najboljšimi primeri eh, iz držav članic, ki dobro delujejo, kjer administracije dobro delujejo, prepričali druge države članice. Tu gre za prepričevanje, za izobraževanje. Eh, Eh, nacionalnih uradnikov, ki morajo uporabljati pravo Evropske unije. Hvala lepa, gospa Kesečijan. Sedaj pa gospod Subioto. Imel bi samo dva komentarja. Eden se nanaša na eh, prispevek gospoda Hefnerja, namreč, da bi, moral biti, da bi morali da bi moral Evropski parlament izvoliti eh, predsednika Evropske komisije, torej predstavnike ljudstva. Vsak, ki predstavlja evropske inštitucije, bi moral biti izvoljen na ta način. In mislim, da je današnje stanje nesprejemljivo. Govorim kot evropske državljane, ne kot odvetnik ali karkoli drugega. In na pamet mi pade en primer, namreč um, ustanovitev službe za evropsko zonanje delovanje se strani eh, držav članic torej ta, ne, ta služba ne bi predstavljala Evropska unija na mednarodni ravni. Jasno je, da države članice niso hotele svojih privilegijev odstopiti tej službi. Zato so, zato so države članice imenovali eh, za vodjo te službe Lady Ashtonovo, ki nima toliko vpliva in ki nima toliko karizme. Torej, to, da če ustanovimo takšno službo, potem je treba sprejeti posledice. In evropski državljani bi morali izvoliti nekoga, neko osebnost, ki lahko dejansko ponese evropski glas na mednarodni parket. In dovolite še moj drugi komentar. Um, gospod, slišal sem intervencijo gospoda Dafa in on um, je izrazil upanje, da se bodo stvari spremenile, ker bo Evropska unija pristopila k Evropske listini o človekovim pravicam in da bo zato tretji člen listine postal rešitev za vse težave. In jaz sem v svojem prispevku dejal, da imamo že 40 eh, let prezidenčnega prava Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer in člen 3 pravi, da eh, ni kršen eh, noben člen, če se državljanom odozame pravica do volitve. In to je bilo povedano od leta 1976 že tisočkrat. In upanje, da bo tretji člen pomenil kakšno spremembo, mislim, da je to upanje čisto napačno. Ne potrebujemo konvencije o človekovih pravicah za to. Pravila v pogodbi so dovolj za to, da damo evropskim državljanom pravico, da volijo na nacionalnih volitvah, če tudi živijo v drugi državi članici. In to je vse. Hvala lepa. Gospoda Dafa, žal ni več tukaj, on je bil tisti, ki je postavil vprašanje. Zato, da bomo pravični do vseh, bi vprašala, če bi kdo imel še kakšno vprašanje. Če ima kdo vprašanje, prosim, izvolite. Prosim, da poveste svoje ime. Dve vprašanje imamo torej. Torej, dva, tri, imamo tri osebe, ki želijo spregovoriti. Začnimo s gospodom. Prosim, povejte, kdo ste. Oziroma štiri osebe imamo. Dobar dan sem 38 let star moški, ki sem bil boren v Italiji, živel pa sem v Franciji, v Švici in končal sem v Londonu. Kar se tiče zadnjega prispevka, če želite participacije, potem morate. Eh, dokazati, da bo to tudi k nečemu prispevalo. Če primerjam Evropsko unijo za Kitajsko, sedanji predsednik eh, Evropske, eh, Kitajske ljudske republike je bil izvoljen s strani 26 članov političnega biroja. Predsednika eh, Evropske unije, eh, eh Evropskega sveta Van Rompoja pa je izvolilo 27 ljudi. Za mojo generacijo je to eh, nesprejemljivo, kajti zrasli smo z internetom in ta je oblikoval eh, našo eh, participatorno družbo. Mi smo soautori in če vi želite, oziroma komisija je dajala, da mladi ne volijo in če želite, da bi mladi volili, potem morate radikalno spremeniti način, kako deluje ta hiša nismo pasivni agenti. Želimo, ak, želimo biti aktivno udeleženi in želimo vplivati na to, kar izbiramo. Uh, Wiki, Wikipedia je primer za to. Tukaj milijone ljudi eh, prispeva k nečemu, od česar imajo korist vsi. Evropska unija kot agenda za socialno inovacijo za evropejce pomeni, potrebujemo socialno inovacijo za Evropsko unijo, treba je eh, reformirati institucije, če hočemo to. Hvala. Hvala lepa za vaš komentar, gospa iz zadnja. A, prosim, nisem pa vas vprašala, kako vam je ime. Prejšnji govornik, prosim, če poveste, kako vam je ime. Joan? Prejšnji govornik, prosim, če poveste, kako vam je ime. A se upravičujem. Filipo. Filipo Kalitarji. Dobro, hvala lepa, gospa. Hvala, dober dan. Ime mi je Selin Renin, eh, živim v Nemčiji, sem tudi članica mladih eh, evropskih federalistov. Imam eno pripombo in eno vprašanje. Jaz sem Franko Nemčija, Nemč, eh, Nemka, pardon. Na zadnjih parlamentarnih volitvah sem imela možnost dveh glasov, enega za Nemčijo, enega za Francijo. Ves čas govorite o tem, da nekatere osebe nimajo pravice eh, voliti. Jaz sem imela pa ravno obratni problem. Kako je mogoče? Jaz sem samo en človek. Kako je možno, da imam eh, možnost glasovati oziroma voliti dvakrat? v, in, in sicer na podlagi nemškega državljanstva in na podlagi francoskega državljanstva. Ali bi bilo možno spremeniti pogodbo, In evropskim institucijam dati pravico, da direktno podeli evropsko državljanstvo imamo evropsko državljanstvo, takrat, ko že imamo svoje državljanstvo, nemško, francosko ali katero drugo, zakaj ne bi evropskih institucijam dodelili pravice, da bi, samo, eh, da bi te institucije same dodeljevale evropsko državljanstvo? Saj smo vsi evropejci. In tako bi tisti, ki nimajo državljanstva svoje države, imeli vsaj evropsko državljanstvo in bi lahko sodelovali na evropskih volitvah. Hvala lepa, sedaj pa gospod predmenuj. Moje ime je Nikola Skjuman, sem generalni sekretar evropejcev po svetu. Sem tudi ustanovitelj tega, kar je bilo znano kot Združenje Britancev po svetu. In zahvaljujem se gospodu. Subjotu in pa gospe Kasetjan za zelo a, eh, dobro zauzemanje pravic Britancev po svetu oziroma v tujini. Doseženo je bilo nekaj napredka, kajti v Lordski zbornici so sklenili, da bodo ustanovili odbor, ki se bo ukvarjal z pravicami Britancev v tujini in da bodo potem o tem poročali eh, v obeh zbornicah. Toda položaj je nekoliko bolj zapleten. Imamo milijone državljanov Evropske unije, ki živijo zunaj Evropske unije in ti ne smejo voliti, ne smejo voliti niti eh, na evropskih volitvah za Evropski parlament. Odvisno od narave odnosa tega človeka do države, ima ta človek lahko možnost ali pa nima možnosti za evropske volitve. In to je zelo pomemben demokratični deficit. Tukaj gre za skoraj 60 milijonov evropejcev, ki živijo zunaj Evropske unije. In to se ne nanaša seveda samo na Britance, ampak to velja tudi za Grke, ki niso imeli kajti torej, Grčija ni prenesla v praktično pravo, ni, ni določene stvari ne izvaja v praksi. To velja tudi za Malto, za Cipr in za Dansko in nesporno tudi za še številne druge države. Pozval bi Evropski parlament in pa Evropsko komisijo, da razširita praktično eh, pravico za volitve v Evropski parlament preko nacionalnih eh, volitev in pa, da to razširijo, da to razširita preko meja Evropske unije. In še nekaj, ko se nekateri ljudje soočajo z izbiro, ali bodo še naprej volili za svojo državo, za svojo državo ali pa bodo volili v državi, kjer prebivajo, rečejo, ja, dobro, izbrati moram eno ali drugo, ampak zakaj morajo izbirati? Imajo zakonito pravico, da volijo v eni ali v obeh. Zakaj ne bi eh, eh, bilo dovoljeno, da bi volili v obeh državah, če ima nekdo državljanstvo Evropske unije? Zakaj bi takemu človeku eh, preprečili, da bi volil v eni od obeh držav? Hvala lepa. In na zadnje še uh, gospod Tamle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ime mi je Alain Bra. Sem član odbora državljanov pobude Let Me Vote. E, ta pobuda je bila danes popolne večkrat omenjena. Cilj te pobude je e, zagotoviti volilno pravico evropskim državljanom pri vseh e, političnih volitvah v njihovi državi bivanje. To je en od načinov, kako rešiti ta problem, s katerim se srečujejo eh, Britanci v glavnem. Gospa Koteril je eh, izgovorila pledoje, ne bi ga ponavljal. Imam dve pripombi na eno vprašanje. Najprej pripombe. Eno odločitev na evropski ravni se pravi, da se ustvari volilna pravica, torej taka, to je možno že na podlagi 25. člena eh, pogodbe Evropske unije. E, to je ravno kar omenil gospod Duff. Postopek je dolg, ampak možnost obstaja. Svet lahko razširi seznam e, pravic, ki so določene v komisijo. Se pravi, predlog komisije, e, potem razprava in sprejem v svetu, pristanek držav članic in ratifikacija v vseh državah članicah. Postopek je dolg, ampak z politično voljo bi šlo. Potem drugič bi želel povedati nekaj v zvezi s pobudo Let Me Vote. In sicer ne bom originalen, kajti veliko seminarjev eh, je že bilo na to temo. Veliko, veliko težav imamo s konkretizacijo te pravice, ki jo je eh, uzakonila Lizbonska pogodba. Mislim, da v uredbi ni prave pravne podlage, da bi realno, konkretno lahko pomagali odboru državljanov. Imamo namreč težave s denarjem, finančne težave, to je verjetno jasno vsem. Potem imamo eh, te, težave z informatiko, kajti težko eh, bomo postavili ustrezen sistem na internetu. Eh, zahvaljujoč eh, komisiji, ki nam bo posodila svoj eh, strežnik v Luksemburgu, bomo lahko to težavo eh, premagali. Potem imamo težave tudi z varstvom osebnih podatkov, kajti sistem, kot je predviden v uredbi, ni dovolj natančen. Mi zbiramo podatke v 27 državah članicah katera je nacionalni zakon, ki se uporablja za to zbiranje podatkov. Običajno bi morali imeti samo en eh, zakon, ampak eh, tu imamo 27 eh, različnih zakonodaj, 27 izjav eh, odgovornih eh, držav. Kateri je zakon, ki se uporablja, tega ne vemo, komisija pa tudi ne. In še vedno čakamo odgovor komisije. In četrta težava, ta četrta težava nam je še bliže in je še bolj težka. Naša pobuda se nanaša zlasti na tiste državljane, ki živijo v državi članici, ki ni država članica njihovega državljanstva. To so zelo zapletene stvari. Kajti pogoji, ki jih države članice nalagajo za to, da se zberejo podpisi, ali je potrebno eh, osebno listino prikazati na volitvah, ali je treba sprejeti samo podpis rezidenta. Bom končal v 30 sekundah. Skratka, nekateri državljani evropske državljane, ki prebivajo v državi, ki ni njihova, so čisto enostavno izključeni iz postopka. E, o tem je govorila gospa Koteril. To je njen primer. To je Britanka, ki biva v, v Španiji in ne bo mogla podpisati pobude Let me vote. To je paradoksalno, to je samo primer, še veliko drugih primerov je. V Združenem kraljestvu je treba biti rezident države, če želite, da to podpišete. In v Španiji pa je treba se registrirati na, preko računalnika in sicer je treba navesti eh, šte, eh, številko nacionalne eh, osebne izkaznice ali pa potnega lista. Vprašanje sem namenil gospodu Sobjoto. Po vašem mnenju Danes ima že veliko časa. Veliko komentarjev je bilo. Mislim, da moramo upoštevati tudi paneliste, kajti uh, najprej bo dobila besedo gospa, ki mora takoj oditi, potem gospod Subjoto in na zadnje še gospa Adam. Izvolite, gospa Kesedžjan. Ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res mi je žal, morala vas bom zapustiti, ampak dve stvari. Prvič, kar zadeva uh, volitve. Zelo sem presenečena, da evropski državljani eh, včasih želijo eh, voliti v dveh državah na istih volitvah. To je v nasprotju z etiko. Kadar ima človek izbiro med državo bivanja in državo izvora, To je eno, ampak imeti, glasovati na, imeti možnost glasovati na dveh mestih, to se mi pa ne zdi v redu. Torej, kar zadeva državljanstvo. Za to razpravo, za ta hearing so mi rekli, ne bom povedala kdo, da ne smemo postavljati pod vprašanj tako imenovanega vhoda v evropsko državljanstvo. E, v pogodbi piše, da je nacionalno državljanstvo tisto, ki odpira vrata v evropsko državljanstvo. Ampak jaz bi predlagala nekaj drugega, čisto osebno. Če sprejmemo idejo, da je treba imeti nek drug vstop, ki bi bilo naprimer mesto prebivanja, v tem primeru bi rešili celo vrsto problemov. Čeprav se strinjam s svojim sosedom na levi, vedno Lahko govorimo o tem, koliko dni, eh, koliko tednov, mesecev eh, mora človek prebivati, da dobi eh, to pravico do, do državljanstva v EU. Lahko bi uporabili pravila, ki urejajo običajno prebivališče in lahko bi sprejeli tako pravilo, da bi omogočili uveljavljanje pravic pravice do pobude, lahko bi rekli, ne vem, stalno prebivališče plus šest mesecev. To so stvari, o katerih se je treba pogovoriti, to je relativno lahko. Za nekoga, za mojo izobrazbo je to relativno lahko se dogovoriti. Hvala lepa. Gospod, prosi uh, za še eno vprašanje, uh, do, do, dopolnilno vprašanje. Izvolite, beseda je vaša. Kar hiter bom. Verjetno sem govoril prehitro. Ko sem govoril o nekomu z dvemi uh, nacionalnostmi in z dvemi možnostmi glasovanja. Nisem imel v mislih Evropskega parlamenta, kajti teoretično že imamo izbiro, da volimo za evropske poslance iz države, uh, v kateri imamo nacionalnost, državljanstvo ali pa uh, za poslance iz države, v kateri prebivamo. V primeru Britanca, kot uh, sem naprimer sama ali pa gospod Sobjoto, uh, pa je tako, da lahko volim samo za, za poslance Evropskega parlamenta v državi, v kateri prebivam. Ko sem omenil dve državljanstvi, naprimer, da sem Britanec in Danec in ne smem voliti ne v eni, ne v drugi državi, vsaka od teh dveh držav lahko sprejme odločitve, ki me močno zadevajo, mene in moja družina. In zato bi rad imel možnost, da volim v Britaniji in na Danskem, če sem danec. Nisem, to sem samo navedel kot primer. Torej, mislim, da je to tisto področje, kjer ne smemo prezreti več državljanstv. Kajti tukaj gre za temeljne pravice uh, v državi, um, v kateri imamo državljanstvo. Tukaj ne gre za Evropski parlament. Hvala lepa. Gospod Sobjoto, kratek bom. Uh, Posem se strinjam. Obstaja argument, da ohranimo volilno pravico v obeh državah. Kajti dejansko vas eh, zakole lahko zadevajo v obeh državah. Ampak ne bodimo preveč ambiciozni. Osredotočamo se najprej v prvi vrsti na to, da ne izgubimo pravice do eh, eh, volitev. Kar pa se tiče eh, francosko-nemške odvetnice. Verjetno obstaja doložba v francoskem ali v nemškem pravu, ki pravi, da če eh, izvajate svojo volilno pravico v eni državi, potem tega ne smete storiti v drugi državi članici. Nekatere države sicer pravijo, da ne smete, da se morate pri 18 odločiti, da ne smete imeti dveh državljanstv. Moja dva sinova sta španca in britanca in pri 18 letih se boste morali odločiti. Načeloma je tako, torej, če bi spoštovala zakon, bi morala to storiti. Potem je bilo tu še eno vprašanje. Question. Kideli so vas, pa vas nisem razumel, nisem razumel vašega vprašanja. Mislim pa, da je šlo za to, kako se registrirati. Moje vprašanje se je nanašalo na situacijo, ki izhaja iz uredbe, iz uredbe, eh, ki ureja to vprašanje. Se pravi, nekdo prebiva v državi, ki ni država eh, njegovega državljanstva. Se pravi, Britanec, ki biva v Španiji. Ta oseba ne more podpisati naše pobude, niti v Združenem kraljestvu, tam je treba biti rezident, niti v Španiji, kajti v Španiji je treba v računalniku nesti številko nacionalne eh, osebne listine, eh, španske v tem primeru. In moje vprašanje je bilo, ali po vašem mnenju to predstavlja eh, kršenje temeljne pravice. To, eh, ali gre za volitve, ne, za podpis, za podpis evropske pobude. Gospa Adamo ima odgovore na to vprašanje. Izvolite, beseda je vaša. Poskušala bom odgovoriti na nekaj vprašanj. Predstavniku mladih federalistov bi rada povedala sledeče. Oziroma predstavnici, presenečena sem, da ste lahko volili dvakrat na evropskih volitvah. Oziroma e, dvakrat ste volili e, na volitvah v Evropski parlament. Obstaja direktiva, ki vsebuje mehanizem sodelovanja med državami članicami, da bi se izognili dvojnem, dvojnemu oddajanju glasov. Ne morete namreč oddati dveh glasov za isto inštitucijo, to bi bilo neetično. Torej, ta direktiva uh, eh, predvedeva mehanizem, s katerim se lahko izognemo takšnemu položaju. Kot je napovedala gospa Reding v svojem govoru, bo komisija predložila sporočila o naslednjih mesecih in eden od elementov tega sporočila bo tudi ta, kako pomagati upravam držav članic, da bo ta sistem učinkovitejši, torej da ne bo kakršnihkoli vrzeli. Sedaj pa nazaj k tej direktivi. Deklarirate morate, da ne boste volili v drugi državi članici in potem obe državi to preverjata. Potem ste imeli še eno vprašanje ali bi lahko eh, ljudje imeli evropsko državljanstvo, ki ne bi bilo odvisno od tega, ali imajo nacionalno državljanstvo. Žal mi je, da je ta uh, gospa odšla, kajti to bi bila zanimiva akademska razprava. Posem jasno je, kaj ta hip izhaja iz um, pogodb. 20. člen pravi, da državljanstvo Evropske unije ne nadomešča uh, Eh, državljanstva neke države članice. To je nekaj, kar zagotavlja dodaten status in pa določene pravice. Torej, to je sedanje položaje. Če želite razpravljati o državljanih tretjih držav in pa o državljanstvu, ki bi temeljilo na kraju bivanja, torej, kar se tega tiče, je komisija v letu 2011 v svoji agendi za v svoji agendi. Eh, priporočila državam naj eh, spodbujajo politično participacijo, tako da bi državljani tretjih držav delž, eh, glasovali pri lokalnih volitvah. In 13 držav to že uresničuje. Mislim, da nimamo tukaj prave pravne podlage, da bi storili kaj več kot to. Ampak komisija je tukaj zauzela jasno stališče in je priporočila državam naj spremajo to priložnost, zato da bi tako bolje integrirali eh, državljane v naše družbe. Potem eh, predstavniku eh, evropejcev po svetu bi rekla sledeče. Um, državljani EU, ki živijo v tujini oziroma zunaj Evropske unije, imajo težave za volitvami. Torej, države članice, nekatere dovolijo državljanom, da volijo, nekatere države tega ne dovolijo, nekatere so bolj učinkovite, kajti zagotavljajo tehnična sredstva, da je to lažje. Kaj počne komisija na tem področju? Spodobujamo tehnologije in imamo celo vrsto projektov, zato da bi spodbujali države članice, naj spodbujajo eh, tehnologije in naj spodbujajo e-volitve, tako da bi olajšali takšne položaje. Oziroma tudi kako, na ta način bi lahko dvignili število voljivcev. In sedaj še gospodu Branu bi odgovorila. Njegovo vprašanje je bilo tudi zelo zanimivo. 25. člen. Da, komisija je že dejala, da to ni pravno neutemeljeno, da se uporabi 25. člen za. Uh, dati pravico do volitev na, na, na nacionalnih volitvah. Torej da, iz pravnega vidika, kar se tiče pobude evropskega državljanstva, vem, da se vi soočate s težavami, tako kot številni drugi in komisija želi tukaj pomagati, naprimer na področju IT in na razpolago da začasno strežnik. Res pa je, da uredba ne um, nudi takšne pomoči. Da, V našem izvornem predlogu za uredbo smo predlagali enaka pravila za vse države članice in to bi omogočilo vsem državljanom Evropske unije, ki prebivajo doma ali ne, da podprejo, da podpišajo eh, državljansko pobudo. Ampak potem pa so bila uvedene različne zahteve glede na različne podatke, ki jih zahtevajo države članice za to, da eh, preverjajo verodostojnost podpore glede na to lahko samo spodbujamo države članice, da znižajo te zahteve, da jih omejijo, kolikor se le da. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje, prosim, da ste zelo kratki in jedrnati. Hvala lepa. Sem predsednik Evropejcev po svetu. A, bom hodičo zagovornik ta hip. Govorimo o tem, da bi dali pravico na podlagi prebivališča pri tem moramo upoštevati tudi mobilnost državljanov Evropske unije. Kaj pa, če nekdo pet let živi v Nemčiji, je italijan, potem šest let živi na Danskem, tri leta v Belgiji. Kje bo volil? Najbolj logično je, da bo volil v državi izvora. To je treba upoštevati, kajti sicer bo moral voliti v treh državah in postopek bo zelo ob... težek. To je prva stran. In eh, želel bi imeti še drugo točko in to morate tudi upoštevati. Impresivno je, da smo imeli zjutraj tukaj veliko mladih. Eh, večina eh, ljudi, ki je sedela za menoj, so bili mladi. Imamo nov način priseljevanja v Evropi. Zaradi finančnega položaja se mlade ljudje iz juga silijo znotraj Evropske unije, številni pa tudi zapustijo Evropsko unijo. To je dejstvo. In upoštevati moramo, da eh, se bomo morali dolgoročno s tem problemom spopasti. In to je resna stvar, kajti ne samo, da nam bodo, nam bodo, bodo pomegnili, pobegnili možgani, najti bomo morali način, da bomo ostali v stiku s temi ljudmi. Obstajajo številni načini za to, ampak v eh, tem se ne bom spuščal. Treba je upoštevati nove valove, nove načine uh, eh, imigracije. To bo treba upoštevati. Hvala. So, um, there are two issues there. The first, uh, you considered. No, gre za dve stvari. <clears throat> Prvo, da, drža, da državljani o, o, držijo volilno pravico doma in ne v državi, kamor se preselijo. In druga stvar so bili mladi. E, predlagateljica peticije je rekla, da ima tri hčirke. Eh, in ti so rekle, da ker bivajo v Španiji že zelo dolgo, da bi bile bolj zainteresirane voliti v Španiji kot v Združenem kraljestvu. E, to ne pomeni, da e, komisija zastopa ta odozim volilne pravice v Združenem kraljestvu, ampak e, ni tako lahko rešiti tega vprašanja, to sem hotela povedati. In mogoče bi bilo dobro, če bi imeli poglobljeno razpravo o tem, o tem ali naj imajo državljani to izbiro, ali naj bi bila izbira v središču, ali naj bi se bolj osredotočili na lokalne volitve, kjer jim omogoč, omogočamo eh, dvojne volitve, ali pa izberemo model Evropskega parlamenta. Eh, torej, vaš glas ima potem pravzaprav ob koncu dva glasova na svetu ministrov. No, na vsak način, eh, kar zadeva odzem volilne pravice, temu mora slediti tudi še poglobljena razprava, ampak tudi danes. Današnji dan je bil pomemben. Mislim, da lahko končamo. Hvala za vašo udeležbo. Hvala eh, govornikom tu na podiju, eh, sekretarijatu in tolmačem in želim vam še lep popovdan in večer. Hvala za pozornost in za sodelovanje.